in akcija za demokracijo v Vietnamu, gospod Fovan Aj. Spremlja ga gospa Penelope Faulkner. Lepo pozdravljena. Ta organizacija je skupaj z Mednarodno federacijo za človekove pravice zastopana tukaj z Žonom Marijem von Ružem in skupaj so pripravili pravico o omejitvah internetne svobode v Vietnamu in o blogerjih za zapahi. O teh temih bomo v prihodnosti tudi tukaj razpravljali. Hvala lepa, da ste danes z nami. Gospa Faulkner bo z nami stopila v stik, zato da bo lahko poročala o pravkar omenjenem poročilu. Prosim, pustite svoja vrata odprta za to. Sedaj pa točka 3 na dnevnem redu. Gre za zapisnike seje 6. in 7. novembra. Če se vsi strinjate, so zapisniki sprejeti, ker nišče ni glasoval proti. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu gre za Severno Korejo o tem se je treba pogovoriti, kajti kar nekaj je bilo novih dogodkov v Severni Koreji. Gospod Fabris Farel bo poročal o tem iz Evropske službe za zunanje delovanje. Razpravljali bomo o zadnjih dogodkih in pa odsot in pa odzivom Evropske unije Severna Koreja Koreja še vedno ogroža svojo soseščino z eh, jedrskimi testi, grozi tudi Južni Koreji z dokončnim uničenjem in eh, O tem smo razpravljali tudi na konferenciji o razorožitvi. Torej, nedavno je prišlo do številnih uh, negativnih dogodkov kljub mednarodnemu pritisku iz Kitajske, iz uh, Južne Koreje. Uh, um, zadnji jedrski preizkus je bil najmočnejši do sedaj. Varnostni svet Združenih narodov je te preizkuse obsodil, ampak Severna Koreja trdi, da je čim bliže temu, da bi postavila, da bi dosegla jedrsko konico. Um, še vedno deluje na jedrskih obratih. Uh, številni menijo, da Severna Koreja želi ustvarjati jedrsko orože in da jih lahko pri tem zaustavi samo Kitajska. Dobro bi bilo tudi, če bi slišali nekaj besed o novem eh, voditelju Kim Jong-unu. Um, nekateri menijo, da si on prizadeva za odprtost države, drugi spet menijo ravno nasprotno. Tako da me zelo zanima stališča govornikov, prav tako pa bomo kasneje imeli o tem kratko razpravo. Kaj ti eh, dogodki v tej državi bodo imeli posledice za vse, gospod? Tenok. Ja, morda ste, bi morda želeli omeniti, da je en izmed naših kolegov, gospod Kasulidis, postal uh, novi zunani minister na Cipru. Morda bi mu kot našemu bivšemu kolegu morali zaželeti vse najboljše pri tej novi funkciji. Prosim, da to, kdaj bom povedal, kaj prepustite meni, pravi predsednik. Ampak uh, hvala, da ste to omenili. Uh, now, uh, Beseda ima gospod Fabris Farel. Um, good afternoon. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. Hvala lepa. Gospod predsednik, hvala lepa, da lahko poročam odboru o nedavnih dogodkih v Severni Koreji in uh, o odzive Evropske unije na to. Dobro ste povzeli situacijo. Severna Koreja je v preteklosti nekako nihala med eh, konstruktivnimi obdobji in pa uporniškimi obdobji. Veliko sprememb je bilo tudi v sosednih državah. Veliko je bilo sprememb na Japonskem, v Južni Koreji, na Kitajskem in uh, Severna Koreja želi za takšnimi jedrskimi preizkusi nekako provocirati no, te nove voditelje v svoji soseščini. To, kar se sedaj uh, dogaja v tem delu sveta, je tudi posledica dogodkov v Severni Koreji. Omenili ste novega voditelja, ki Jong-una. Eh, najprej je izgledalo, kot da bo prišlo do spremembe v Severni Koreji, ampak to sedaj se je vse izgubilo nekako. Ni več govora o gospodarskih reformah, država vse bolj zaprta in tako naprej. 12. decembra je bil lansiran tako imenovani satelit, ampak dejansko je šlo za preizkuse, za za jedrski preizkus pred, dvemi, pred dvema tednoma, kljub eh, pozivu mednarodne skupnosti, da naj Severna Koreja ne izvede teh jedrskih preizkusov. Nimamo veliko tehničnih podrobnosti o tem jedrskem preizkusu. Kakor ste povedali, je bil povezan z seizmično aktivnostjo, ki kaže na to, da je eksplozija bila močna kot pa prejšnja dva preizkusa leta 2009 in 2006. Dva prejšnja jedrska preizkusa naj bi temeljila na plutoniju. Leta 2010 je bilo razkrito, da Severna Koreja ima tudi program za, obogate, za obogatitev urana in to poraja pomisleka, ali morda bi lahko Severna Koreja razvila jedrsko orožje. Sedaj nimamo nobenih dokazov o jedrskem materialu, ki se uporablja za te jedrske preizkuse. Prav tako je težko oceniti sposobnost oziroma zmožnost Severne Koreje, da bi izumila dovolj majhno napravo, ki bi jo lahko izstrelili v obliki rakete. Povedali so, da so sedaj uspeli izdelati manjšo napravo, ampak nimamo dovolj informacij, da bi lahko resnično tukaj ocenili situacijo. Jasno je, da je to samo še ena kršitev v dolgi seriji kršitev mednarodnih zavez, ki jih je Severna Koreja skrbel, eh, ki jih je Severna Koreja, eh, torej, je, katerim je Severno Korejo pozval Varnostni svet ZN. Vedno več skrbi je v zvezi z zmožnostjo Severne Koreje, da bi morda lahko uspela izdelati jedrsko orože. To se dogaja v času tudi drugih napetosti v vzhodni Aziji in zato je to samo še dodaten dejavnik, ki lahko prispeva k regionalni nestabilnosti. No, ena izmed pozitivnih stvari, ki jih lahko tukaj spostavimo, je enoten izziv mednarodne skupnosti, več kot 80 držav je podalo izjave, ki so obsodile te jedrske preizkuse in mednarodna skupnost mora še naprej eh, stopiti skupaj in obsoditi dejanja Severne Koreje. Evropska unija je jasno in hitro obsodila provokativ, ta provokativna dejanja Severne Koreje. Visoka predstavnica je podala izjavo v zvezi s tem. Eh, pred in pa po lansiranju satelita decembra in podana je bila tudi izjava takoj po jedrskem preizkusu. Tej izjavi je sledil močen sklep sveta iz dne 18. februarja. Prav tako je treba povdariti to, da so tudi druge države iz eh, Korejskega polotoka obsodile te jedrske preizkuse, ni čudnega, da so to obsodile ZDA, Japonska, ampak eh, presenetljivo je, da je tudi Kitajska zelo jasno obsodila te preizkuse. Kitajska je tukaj delovala v skladu z eh, stališčem mednarodne skupnosti. Jasno so povedali, da kitajska vlada temu preizkuse nasprotuje in to je sprememba. Eh, vsaj, kar se tiče sporočila javnosti eh, glede stališča Kitajske. Seveda pa še vedno ni jasno, ali bo temu sledila, sledil tudi kakšen konkreten politični ukrep. Eh, pod novim kitajskim vodstvom. Sedaj eh, se v glavnem lahko zazremo v varnostni svet ZN. V besedilu je varnostni svet povedal, da bo pripravil ukrepe in pa resolucijo varnostnega sveta na to temo. Po decembrskem lansiranju satelita je minil en mesec, da smo lahko uskladili resolucijo tudi za Kitajsko in verjetno bo tudi sedaj potrebnega nekaj časa za to, da bomo lahko pripravili ustrezno resolucijo. Evropska unija mora obraniti režim neširjenja orožja, jedrskega orožja, treba je podpreti mednarodne ukrepe, ko gre za odziv na provokativna dejanja Severne Koreje to se že dogaja. Svet je sprejel prvi svežen ukrepov 18. februarja. Um, izvajamo sankcije, ki, jih je, ki smo jih januarja sprejeli v, varnost, v resoluciji Varnostnega sveta in to smo dopolnili tudi z nekaterimi dodatnimi ukrepi strani Evropske unije, ko gre za finančni sektor, ko gre za izvoz nekaterih ključnih eh, materi materijalov, ki so potrebni za balistični sektor. Evropska unija se je posvetovala z ključnimi partnerji. Sodelujemo tudi z državami, kot so Rusija in Kitajska, ki obe lahko odigrata ključno vlogo pri pripravi in eh, pri izvajanju ustreznega mednarodnega odziva. Evropska unija pozorno spremlja tudi situacijo človekovih pravic v Severni Koreji. Kakor veste, v Severni Koreji obstajajo hude kršitve človekovih pravic. Evropska unija bo pripravila resolucijo o tej temi. Zauzeli se bomo za vzpostavitev neodvisnega organa, ki bi preučil, ki bi preučil razmere človekovih pravic v tej državi. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, zahvaljujem se predstavniku Evropske službe za zunanje delovanje za njegov briefing. Dejansko gre pri zadnji seriji provokaciji za nekaj, kar ne moremo ignorirati. Bojim pa se, da samo obsodbe niso dovolj. Ni dovolj, da zgolj obsodimo te provokacije, ki imajo posledice za zmožnost Severne Koreje za izdelavo nuklearnega orožja. In tudi, ko gre za razmere človekovih pravic v tej državi, vemo, da je situacija tam preprosto zastrašujoča. Nad, tem, eh, nad vodstvom v tej državi nimamo eh, nobenega nadzora. Right term in English. Ne moremo omogočiti, da bi vodstvo Severne Koreje še naprej šlo po isti poti. Številni tukaj v Evropi, v ZDA smo menili, da lahko vsaj Kitajska nadzoruje Severno Korejo, ampak očitno to ni res, kajti Kitajska se je sedaj pridružila tistim državam v varnostnem svetu, ki so obsodili dejanja Severne Koreje, ni pa uspela teh dejanj preprečiti, jih ustaviti in verjetno tudi v prihodnosti tega ne bo mogla narediti. Zato je moje vprašanje predstavniku Evropske službe za zunanje delovanje naslednje. naslednje. Kako on ocenjuje ulogo Kitajske? odzivi Japonske, Južne Koreje, ZDA so bili seveda predvidljivi. Ampak te države nimajo velikega vpliva na to, kaj se dogaja v Severni Koreji z tem novim mladim vodjem. Kitajska je tista, ki je tukaj pomembna. Kaj torej naj sporočimo Kitajcem, kaj lahko mi od njih pričakujemo? kako lahko ocenjujemo vpliv Kitajske, v kolikšni meri bo lahko Kitajska nekako obvladala vodstvo Severne Koreje, kako jih lahko prepriča v to, da naj spoštujejo mednarodno pravo in da naj spoštujejo uh, režim neširjenja orožja. Hvala lepa, gospod Kacin. Hvala lepa. Pomembno je, da imamo to izmenjavo mnen. Ampak nažalost, dokler bodo takšne razprave odprte za javnost, ne moremo pričakovati, da bomo slišali karkoli pomembnega ali da se bomo lahko dogovorili o kakšnih nadaljnih korakih. Ne gre za vprašanje, kaj je vloga Kitajske, gre za vprašanje, kakšen je namen teh jedrskih preizkusov. O tem lahko razpravljamo samo, če bomo imeli na razpolago vsa relevantna dejstva. Eh, novi vodja še ni dolgo na oblasti in moramo se vprašati, kaj pravzaprav počne. Ali njegova dejanja grozijo komorkoli drugemu kot zgolj Severni Koreji, potem ali morda želi postaviti popolni nadzor nad vojaškimi silami ali želi pripraviti svojo državo na določene reforme in v katero smer naj bi te reforme šle. Vse to so pomembna vprašanja. Ampak eh, najprej potrebujemo poglobljeno analizo in nek skupni pogled na, na razvoj dogodkov. Eh, Do takrat pa lahko samo sprejemamo sankcije in, in čakamo, ali bodo te prinesle kakšne rezultate ali ne. Zato bi pričakoval nekaj več argumentov, nekaj več podrobnosti in predvsem dejstev z manj pogojevanja, kot pa to, kar smo slišali od uh, eh, ESZD. naše analize so sedaj zelo šipke. Morda bi bilo bolje sem pripeljati zunanje ministre tistih držav, ki imajo veleposlaništva v Severni Koreji in lahko poročajo z lica mesta. Eh, tukaj se seveda ne pritožujem, ampak samo opisujem. To, kar imamo sedaj, to, kar smo slišali sedaj, ni dovolj za kakšno plodno izmenjavo mnen in še sploh to ni za dovolj za kakršne koli sklepe ali priporočila. To je zgolj umetnost zaradi umetnosti in uh, to tudi ne odraža vloge, ki bi jo morala uh, odigrati Evropska unija v luči tako pomembnih provokacij. Gospod Tenok. German. Hvala, gospod predsednik. Ja, gospod uh, Kacin, če bi to potekalo za zaprtimi vrati, ne bi slišali nič kaj več, kot pa sedaj, ko je seja javna v sestankih z zaprtimi vrati še nismo sprejeli nikoli nič takega, kar ne bi mogli kasneje prebrati v časopisih. No, uh, zdi se mi, da je novi vodja prav tako slab kot njegov uh, dedek, sam Severno Korejo že leta in leta obsujem tukaj v Evropskem parlamentu, pa se nič ni izboljšalo. Nedavni jedrski preizkus je jasna provokacija. Eh, zaskrbujoče je to, da imajo sedaj uh, jedrski program z ura, uranom in plutonijem in verjetno bodo kmalo uspeli pripraviti um, raketo za jedrsko konico. Eh, Pjongjang je pripričan, da jedrsko orožje potrebu, potrebuje, tako kot Iran, in uh, misli, da bo s tem dosegel popolno nekaznovanost uh, v luči kakršnih koli zunanih sankcij. Ehm, vse skupaj je sopadalo tudi z mm, izvolitvijo nove predsednice v Južni Koreji in eh, Severna Koreja pač vedno ravna nepredvidljivo in nevarno. Nažalost, Evropska unija ne more doseči veliko, samo Kitajska ima tukaj nekoliko vzvoda, ampak tudi Kitajska ima omejen manevrski prostor in se težko pogaja z režimom v Pjongjangu. Bojim se, da mm, tukaj ne moremo narediti veliko. Edino upanje je, da bo, režim, da bo režim propadel zato, ker preprosto ga ne bodo več prenašali njihovi ljudje. Zunani pritiski pa tukaj se mi zdi, da ne bodo imeli velikega učinka, kako smo se naučili zadnjih nekaj let. Kašin. Hvala lepa, mm, gospod Kacin. Prav imate. Um, ne vem, če bi bilo bolje organizirati sejo za zaprtimi vrati. Verjetno prisotni ne bi videli nič več, kajti sedaj smo v fazi, ko lahko podajemo samo neke splošne ocene. Prej smo govorili o tako imenovani kremljski astrologiji in smo takrat z eh, veliko pameti sprejemali razno razne analize, čeprav dejansko nismo vedeli nič. In eh, tako je tudi tako. Vi ste spregovorili o bistvenih točkah. Da obstaja tudi možnost, da gre samo za kazanje mišic strani novega vodstva. Uh, da želijo si izbojevati neko močno stališče v, jasni, v lasni državi, zato da bi na zunaj izpadla država močna. Morda gre samo za takšno provokacijo. Ampak nažalost imamo s tem režimom že številne negativne izkušnje. Moramo pa upoštevati tudi to kot možnost, da gre samo za kazanje mišic. Ampak to bo delovalo samo, če se bomo tudi odzvali primerno na dejanja. Dejansko je šlo tukaj za kršitev vseh dogovorov, vseh zavez, gre za to, da smo v situaciji, ko lahko kar naenkrat uh, Južna Koreja, uh, eh, prosim, Severna Koreja proizvede ali bombo ali raketo. Verjetno še niso sposobni razviti obojega. Ampak možnost obstaja, da bodo sposobni razviti bombo, ki bo imela tudi um, dolgoročni doseg. In to bi predstavljalo dramatični razvoj dogodkov če vse skupaj povežemo še s krizo na kitajskem in pa japonskem in tamkajšnjimi otoki, če eh, pomislimo na to, da bo vse skupaj pozorno spremljala tudi Indonezija in pa eh, Filipini, potem če dodamo k temu še to, da bo morda Iran dobil bombo, potem lahko se stvari začnejo odvijati zelo hitro. tudi ostale države bi potem lahko hitro se zatekle k bombi, zato da ne bi padle pod eh, nadzor kakšnega sosednega režima. Tukaj govorimo o Saudski Arabiji, o Egiptu in o drugih državah na bližnjem in daljnem vzhodu. In potem že dobimo nek globalni scenarij, kjer lahko rečemo, da potem bi tudi. Uh, režim neširjenja jedrskega orožja propadel in ga lahko vržemo v smeti. Potem bi lahko jedrsko bombo kar naenkrat imel vsak, ki meni, da si lahko to privošči. V Severni Koreji bi to prav gotovo bil dramatični razvoj dogodkov. In to bi tudi dramatično spremenilo razmere v celotni regiji. če vse skupaj povežemo še z izgrajevanjem eh, vojaških pomorskih sil na kitajskem, kaj vse je s tem povezano, um, potem moramo že reči, da bi tukaj lahko prišlo do dramatičnih sprememb razmer. In ne vem, če smo mi pripravljeni na to. svet bi potem bil, izgledal drugače, kot je izgledal v zadnjih 60 letih. Ne bi se spremenil samo v gospodarskem smislu, ampak tudi v varnostno-obramnem smislu in to je tisto, kar me pravzaprav najbolj skrbi, če bi pravzaprav prišlo do nekega uh, trka teh dveh elementov. Thank you, Chair. Just maybe a very few words. Želi Evropska služba za zunanje delovanje še kaj dodati? Ja, samo nekaj besed. Imeli ste kremlologijo, ampak sam mislim, da je pjongjanglogija še bolj nevarna. To je ena izmed najbolj zaprtih držav na svetu. Težko je zato dobiti informacije o tem. Lahko samo špekuliramo, kaj se tam dogaja. Nekatere države članice so zastopane v Pjongjangu, eh, Pjongjangu in dobili smo nekaj informacij od njih. Istočasno pa moramo priznati, da Evropska unija ni v prvi bojni vrsti pri tem problemu, nismo del vseh stranskih pogajanj, nimamo neke prisotnosti, kar se tiče varnosti v tem delu sveta skušamo prispevati k preprečitvi razvoja balističnega jedrskega programa v Severni Koreji z pač usmerjenimi ukrepi. Kar se tiče uloge Kitajske, številni poslanci so pravilno opozorili na to, da Kitajska lahko tukaj odigra ključno vlogo. Kitajska je zelo pritisnila na Severno Korejo, da bi preprečila izvedbo februarskih preizkusov, ampak je um, Severna Koreja je vseeno izvedla ta preizkus. Tako da se zdi, da je vpliv Kitajske na Severno Korejo precej omejen. Javni odziv na kitajskem, ta obsodba jedrskega preizkusa pravzaprav kaže na neko iritacijo Pekinga s pričo takšnega obnašanja sosede. Um, ja, tudi mi ni všeč ideja, da bi, da bi No, eh, Kitajska je v težkem položaju, ko gre za pravilno politiko, nimajo dobre rešitve. Za njim ni ukoristiti to, da bi Severna Koreja imela jedrski program, niti to, da bi se režim popolnoma zrušil. No, eh, sedaj smo dobili novo predsednico v Južni Koreji, gospa Park, ona je bila inaugurirana danes zjutraj. Govorila je o potrebi po eh, izgradni zaupanja med Severom Severno in pa Južno Korejo. In videti bomo morali, kako se bo Severna Koreja odzvala na to novo politiko Seula. Hvala. Gospod Kacin. Uh, Hvala lepa. Naj se odzovem na izjavo komisije. Do sedaj je pri vseh eh, provokacijah, jedrskih preizkusih, eh, izstrel, izstrelkih raket, eh, vse to je, bilo, je služilo enemu samemu namenu, da bi obnovili dialog z Severno Korejo. Eden izmed okvirov je šest, so šestranski pogovori. Um, oni želijo odigrati določeno vlogo in eh, če imamo mi dialog z njimi, so pomembni. Ampak postavlja se naslednje vprašanje, kako se bomo ozvali mi, ali bomo tudi mi vplivali na naslednje šestranske pogovore oziroma ali želimo samo vse skupaj opazovati oddaleč, kot to počnemo sedaj. Mislim, da je današnja izmenjava stališč mnen, pravzaprav neka ilustracija naše, naših pristojnosti, naše zmožnosti in vse skupaj ni obetajoče. Ne obnašamo se kot nek pomemben partner. partner. Zato sprašujem naslednje, ali se bomo pozitivno odzvali v primeru, če nas bojo želili vključiti v dialog ali ne. Hvala lepa. Hvala, gospod Teno. Kacin, I, I, I, I ja, gospod Kacin, vem, da imate dobre namene. Ampak jaz spremljam Severno Korejo že več kot deset let. Odkrito povedano, Severna Koreja sploh ne ve, kaj Evropska unija je. Evropska unija jih ne zanima vse, kar počnejo, če ima, če ima to sploh kakršen koli namen, je to uperjeno proti Ameri, Ameriki. Njih zanima samo, kaj misli Amerika. Torej, ta ideja, da bi mi lahko eh, postali del še stranskih pogovorov ali da lahko tukaj postanemo pomemben akter, eh, ne želim vas razočarati, ampak mislim, da je to samo iluzija. Dialog potrebuje dva in mislim, da drugo stran sploh ne zanima, kaj ima Evropska unija zapovedati. Nimajo misije tukaj, nimajo veleposlaništva tukaj v eh, Bruslu, eh, imajo samo veleposlaništvo v Berlinu, tako zelo jih zanima, kaj mi tukaj sploh počnemo. Eh, eh, Gospod eh, Tenok, vi imate to sposobnost, da vas lahko na koncu podprem, čeprav tega pravzaprav sploh nisem želel. tudi sam mislim, da sedaj ni pravi trenutek za spremembo pogajalskega formata. Zato se z vami strinjam. Ampak vseeno pa se mi zdi, da Evropska unija že uh, igra določeno vlogo v Severni Koreji. To je jasno tudi iz prizadevanj uh, Severne Koreje, kar nekaj uh, povabil smo dobili z, z strani Severne Koreje. No, uh, ravno razmišljam o naslednjem. Morda bi se lahko o tem, o tem pogovorili tudi na sestanki političnih skupin. Imamo tudi nov razvoj dogodkov v Iranu. Gospa Ashton bo marca prišla v Štrasbur. In eh, spregovoriti moramo o neširjanju jedrskega orožja. Morda bi morali o tem spregovoriti z um, visoko predstavnico Eštonovo na marčevskem plenarnem zasedanju. Da bi lahko razmislili o tem, se o tem pogovorili tudi v političnih skupinah. Vsekakor bi se mi to zdela zanimiva razprava v luči nedavnih dogodkov. Se strinjate? Morda bi se o tem lahko pogovorili koordinatorji in kasneje bom poprašal o tem, kaj menite o tem potem bi lahko predsedniku napisali pismo o tem. Ni treba, da mi pripravimo resolucijo, resolucijo bi lahko pripravile skupine. Eh, vsekakor pa mislim, da bi morali to skušati uvrstiti na dnevni red marčskega plenarnega zasedanja, če se boste s tem strinjali. Prav, hvala lepa. Sedaj pa prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu. Gre za priporočilo svetu o načelu Združenih narodov odgovornost zaščititi. Priporočilo bo predstavila kolegica Brantner. Ehm, mnenje je pripravil odbor Deve. Gospod Brantner, izvolite besedo. Hvala lepa prvotno je Frida Brepols dobila to poročilo, pa je bila izvoljena v Belgiji in zato sem sama to prevzela. Želim se zahvaliti poročevalcu Deve Michaelu Cashmanu. To poročilo je bilo dejansko sprejeto v torek, prejšnji teden, ampak kar nekaj elementov je, ki jih še lahko prevzamemo. Zato hvala gospodu Cashmanu. Zdaj pa glede vsebine. Sveda obstaja mednarodni kontekst in teče tudi razprava o odgovornosti za zaščito. Kot veste, to je bilo sprejeto kot rezultat zasedene generalne skupščine leta 2005 in vse od takrat je tekla nadaljna razprava in besedilo se je nadalje razvijalo. In verjetno se je v primeru eh, Libije to prvič res uporabilo z mandatom Varnostnega sveta Združenih narodov. To pripravljamo priporočilo ima za cilj to, da se znotraj Evropske unije razjasni, kaj R2P sploh pomeni za zonanje delovanje in da se razjasni, kakšno vlogo Evropska unija lahko in zmore odigrati, ko govorimo o načelu odgovornost zaščititi. Zato si želimo nek proces medinstitucionalnega razporeda pripravljanja za to, da bi si razjasnili v zvezi s tem, kako naj se izvaja ta koncept v Evropski uniji. Dobro bi bilo, če bi vsi enako razumeli to načelo, namreč pogosto je veliko govora o njem in to ne brez kontroverznih pogledov. Želela bi, da bi bilo to priporočilo čim krajše, ker ne bi rada predvidela, kako se bodo zadeve končale. Torej, želimo, da se začne, ne pa opredeli končni izid. To je samo še en prispevek mednarodni razpravi, ki še teče. Bi pa bilo korisno, če bi Evropska unija imela skupno stališče in bi tako lahko konstruktivno prispevala k mednarodni razpravi in razvoju dogodkov. No, Ob tem naj povem, da priporočilo govori o tem, kaj načelo sploh pomeni, gre za različne stebre, kaj sploh pomeni, mednarodna pomoč in če vse to propade, potem sledi mednarodna pomoč. Torej, odgovornost preprečiti, se odzvati in ponovno zgraditi. Prav tako govori o razliki med človekoljubno pomočjo in načelom odgovornost zaščititi. Priporočila so kratka, delovno skupino naj bi imeli, ki bi se ukvarjala z vplivom tega načela na EU in njene politike in seveda vključili naj bi Evropski parlament, obenem pa tudi akterje civilne družbe. Prav tako priporočilo prosi, da bi podprli generalnega sekretarja, ko bo skušal to načelo še dokončno dodelati. To je to, vsi seveda imamo svoje mnenje, kaj ne bi to načelo pomenilo za Evropsko unijo, ampak v tej fazi želim, da bi ta proces začeli. Ni pa nujno, da damo že zdaj vse odgovore. Hvala lepa in veselim se vaših pripomb. Danke schön, gracias. Hvala. Eh, agradezco como noble esfuerzo de la señora. Gospod Menendez Delvale. Hvala. Najprej se zahvaljujem kolegici, ki je pripravila to priporočilo. Naslednje kratke pripombe imam s tem v zvezi. Tri elementi v zvezi s to točko in to bom tudi povedal v amantmajih, ki jih bom uložil. Najprej naj povem, da je zelo pomembno povdariti to, da je namen ukrepa na okviru tretjega stebra to, da se zmanjša človeško trpljenje. Tukaj gre tudi za vrednote, za politični sistem, za podporo različnim stališčem. To so lahko vse legitimni razlogi za to, da se ukrepa v okviru odgovornosti zaščititi. Morda imajo tu vlogo še kakšne druge pobude, ta v tem smislu ne. Odgovornost zaščititi in poudarjam zaščititi. Gospa Branter omenja tudi brazilski pristop in menim, da govorimo tukaj o pravzaprav nekem temeljnem načelu oziroma načinu, kako zagotoviti, da bi države, recimo države Brika, lahko pridobili na svojo stran. Te države so namreč nekoliko omahovale, ko je šlo za to načelo. Če želimo razviti dober sistem, potem seveda moramo to načelo nadalje razviti. Naj omenim še eno oviro, ki jo predstavlja pravica do veta v okviru Varnostnega sveta Združenih narodov. Uložil bom amandma in pozval Evropsko unijo naj predlaga nek etični kodeks, kodeks ravnanja, seveda na prostovoljni podlagi. Imamo stalne člane sveta, kot vemo, ampak na ta način bi omejili uporabo veta na tiste situacije, ko ni resne humanitarne krize. Gospod Salafranka. Eh, Hvala lepa. V imenu poročevalca v senci naše politične skupine želim povedati par stvari. In sicer v zvezi z mnenjem oziroma poročilom gospe Brantner. Najprej se kolegici Brantnerjevi zahvaljujem za to, da je pripravila svoje poročilo, ki mislim, da smo ga podprli vsi, tudi predsedstvo. Naj povem, da glavni cilj tu ni ta, da bi odprli široko razpravo v zvezi s tem, kaj pomeni odgovornost zaščititi, pač pa, da poiščemo praktične načine, kako uh, uveljaviti to načelo. To načelo je namreč že bilo konsolidirano pred sedmimi leti, leta 2005, v okviru zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Bistven element strategije in odgovornosti zaščititi mora biti ta, da se sprejmejo preventivni ukrepi, kljub dejstvu, da žal obstaja genocid, etnično čiščenje, zločini proti človeštvu. Žal vemo, da se vse te stvari še dan danes dogajajo. In v tej luči moramo poiskati konkretne načine za ukrepanje. In to v okviru tega načela. Kot je dejal gospod Menendez del Vale, naj tudi sam poudarim, da načela odgovornosti zaščititi ne smemo zlorabljati za to, da se vojaško ukrepa. Kljub krizam. Evropsko unijo so recimo kritizirali zaradi njene nedejavnosti, ampak mislim, da je Evropska unija pokazala, da je sposobna uh, izvesti mnoge pobude, ki so zelo zanimive, preventivne pobude. Mi imamo na voljo mm, celo paleto različnih orodij, ki se jih lahko poslužujemo. Še ena stvar je, ki jo želim povdariti. In sicer nujno je, da ne ukrepamo sami. Evropska unija mora ukrepati v okviru Združenih narodov. seveda ob podpori držav članic na podlagi načela solidarnosti in ob podpori drugih regionalnih akterjev. Delovanje Evropske unije je že zgodovinsko potekalo v teh okvirih. Naj zaključim s tem, da se še enkrat zahvalim kolegici Brandnerjevi za njeno poročilo in naj poudarim to, da se moramo izogniti neki bizantinski razpravi o tem, zakaj sploh gre, ker bi s tem izgubljali ogromno časa. Osredotočimo se raje na to, kako bi Evropska unija lahko konkretno na neko prijemljiv način eh, razvila to načelo. Ja, ja. Veronik de Kajzer. Hvala lepa, predsednik naj se pridružim vsebino tega poročila, gospe Bratner. Tukaj gre gotovo za problem, s katerim se vse skozi soočamo. Sploh je to pomembno zaradi trenutnih mednarodnih dogodkov. Tema je zelo aktualna. Prav tako podpiram tisto, kar je povedal Emilio de Mendes in njegov predlog spremembe. Ob prvem branju tega poročila se mi zdi, da je prišlo do neravnotežja med prvim delom v uvodnih izjavah, ki je zelo analitičnega značaja in ki izpostavlja zelo realne težave, naprimer točka G, napetosti, do katerih lahko pride z mednarodnim kazenskim sodiščem na eni strani na eni strani imamo te vsebinske politične točke in pa na drugi strani, tukaj pa so priporočila o točkah 1, 2, 3, 4, 5. Tu pa gre za različne skupine, srečanja, poročila in tako dalje. Tukaj mislim, da bi lahko po Madmajih spremenili strukturo. Ne vem, kako naša priporočila rešujo te izpostavljene težave. Razumem v redu. Ta koncept je izpiljen, vidim, kakšne so praktične možnosti uporabe tudi na ravni EU. To je to. Ampak po drugi strani pa mislim, da bi morali bolje uskladiti težave in pa priporočila. Prav zato podpiram to zelo politično priporočilo Emilio de Mendeza. Mislim, da moramo še izpiliti to poročilo, je pa to gotovo zelo vsebinsko pomembno poročilo. Hvala lepa, gospe Brater, da se lotila te teme. Uh, Gospod predsednik, v odsotnosti naše kolegice bi rada sama podala nekatere pripombe v zvezi s tem poročilom, ki ga je Franciska sprejela in s tem nasledila Frido Brepols. Mislim, da je izjemno pomembno to, da v prvi fazi dejansko poglobimo pojem odgovornosti za zaščito in da si razjasnimo, kaj sploh mislimo s tem, Nekaj časa je izgledalo, kot da odgovornost za zaščito pred kakimi dvemi, tremi leti lahko uporabimo za to, da izvedemo nasilne ukrepe oziroma uporabimo silo um, praktično za kakršnokoli situacijo v neki tuji državi. Odziv na posredovanje v Libiji in še zlasti to, kar se je dogajalo, potem je pokazalo, da so vprašanja lahko veliko bolj zapletena, kot izgleda na prvi pogled. Ne vem sicer, kakšne amandmaje bomo vložili, ampak menim, da je nujno ustrajati pri pomenu prvih dveh faz odgovornosti za zaščito, ne pa da kar takoj preskočimo vse in gremo na tretjo fazo če tudi bi bila mednarodna skupnost sposobna oziroma bi lahko posredovala z uporabo sile, kadarkoli se zgodi, da vlada neustrezno obravnava svoje lastne državljane. To se mi zdi zelo pomembno. Prav tako ne smemo izpred oči izgubiti dejstva, da odgovornost za zaščito vključuje tudi pomoč pri obnovi, pri ponovni izgradni države, ki je bila uničena oziroma ki se je sama sesula. In to, česar smo se naučili oziroma česar bi se morali naučiti v zadnjih recimo 20 letih, je to, da obnova oziroma izgradnja države potem ko ta razpade ali se sama sesuje, traja veliko dlje in zahteva veliko več denarja in energije. Vsaj zase eh, lahko rečem, da veliko več, kot bi kdajkoli mislila. Poglejmo si samo našo soseščino, poglejmo si Bosno in Hercegovina, poglejmo si Kosovo. Ne moremo reči, da sta ti dve državi danes v dobri formi, nista. In ti dve državi sta samo nekaj, 500 do 1000 km stran od Bruslja. Še veliko teže je, ko je situacija še hujša, kot pa ta, s katero se soočamo v omenjenih državah. Zadovoljna sem s tem osnotkom resolucije, ker nas sili, da si pogledamo možne posledice tega koncepta. Nedvomno to ne sme biti izgovor za uporabo sile na strani mednarodne skupnosti. Ostalim državam moramo posredovati sporočilo, da smo pripravljeni posredovati kjerkoli na svetu, če se ljudje začnejo bojevati med seboj oziroma če je posredovanje potrebno. Kot rečeno, pozdravljam ta osnutek resolucije, zelo ga pozdravljam in skupaj s kolegi bomo pravčili, katere predloge spremem podati. Mislim pa, da je to vsekakor zelo dobra osnova za nadaljne delo. Hvala. Mikrofon, prosim. Um, uh, Hvala. Tudi sama se zahvaljujem franciski Brantan za zelo koristno poročilo, ki ga je pripravila. Mislim, da je to zelo pomembno in da dejansko je nujno dati prispevek v to razpravo in da tudi države članice uspemo prepričati in jih spraviti na svojo stran. Tako kot je dela Animinates. Tu ne gre za to, da bi dejansko hoteli zagotoviti legitimnost našemu posredovaju kjerkoli na svetu. Gre za to, da vnaprej, ne šele naknadno, zagotovimo nek pravni okvir za posredovanje tam, kjer bo to potrebno. In žal moram reči, da so kraji, kjer bo posredovanje potrebno, recimo za zaustavitev genocida, za zaustavitev mm, množičnih in humanitarnih kršitev in zlorab, tako kot recimo v Ruandi, tako kot tudi v Siriji sedaj. To stop the violation če želimo zaustaviti nasilje in če nimamo pravnega ovira, potem bo nedvomno prišlo še do stopnevanja nasilja. Poglejmo si samo, kaj se dogaja v Siriji. V Siriji namreč je prišlo do posredovanja, ampak to je pomenilo še več kršitev človekovih pravic in še več vojnih zločinov ter vsega ostalega. Ne strinjam pa se z omenjenim v zvezi z brazilsko pobudo. Res, potrebno je omejiti odgovornost tudi pri zagotavljanju zaščite, ampak še predtem potrebujemo odločitev v zvezi s tem, kje bo umeščena ta odgovornost. Strinjam se s tem, kar je povedala Emilij. Potrebujemo tudi vlogo Varnostnega sveta Združenih narodov, ki bo rekel, tu potrebujemo posredovanje, tu je posredovanje potrebno zato, da zazostavimo pobijanje. Predtem namreč smo se ukvarjali z odgovornostjo že med tem, ko smo zagotavljali zaščito. Vem, da je bila Brazilija nezadovoljna z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 Samo 20 minut kasneje bi prišlo do masakra in potem bi ponovno potovali tja in odpravljali posledice masakra. Zato je to potrebno regulirati, ampak to moramo dejansko vključiti v zakonodajo in to dejansko sodi v okvir dela varnostnega sveta. Namreč ne želimo, da bi zadeve potekale nezakonito in varnostni svet je pravi organ. Vendar pa mora biti delo naše delovanje dejansko razumljeno kot legitimno. In tu se vračam na Brazilijo. Varnostni svet Združenih narodov dejansko mm, ne izpolnjuje svojih pristojnosti in to ima seveda veliko opraviti tudi za reformo uh, varnostnega sveta. Mi v Evropski uniji pa smo neumni in bedasti, če bomo še naprej obravnavali to vprašanje na tak način. Namreč to je vprašanje, ki bi nam moralo zagotoviti stalen sedež v varnostnem svetu. To je vprašanje, zaradi katerega bi morali, tako kot je dejal Emilio, se zauzeti za to, da se dejansko omeji izvajanje veta strani stalnih članov varnostnega sveta. Zato se strinjam z tem, kar je dejal kolega Emilja, namreč, da bi morali omeniti to tudi v okviru tega, kar je predlagala Franciska, namreč, da se vzpostavi medinstitucionalna delovna skupina, ki bi dejansko pripravila konsens, glede eh, tega, te pobude eh, odgovorno zaščititi. In varnostni svet bi se moral vzdržati veta, kadarkoli bi šlo za vprašanje, ki sodi v to domeno. To mislim, da bi bil pravi začetek. In to je to. Uh, Gospod Tenok. Uh, well, uh... Hvala. Ana Gomez je seveda zelo pogumna, da si upa nasprotovati brazilski vadi glede na bližino njene stranke in vladajoče stranke tam. Ampak zgolj za zapisnik podpiram Brazilijo, Indijo, Nemčijo in Japonsko, da bi postale nestalne članice varnostnega sveta. Enkrat za spremembo se strinjam tudi z gospod Neitz. V britanskem tisku so poročali o pravici do zaščite, zlasti v okviru iraških dogajanj. Meni je bolj všeč izraz pravica za zaščito. Zdi se mi, da je to bolj zaželen opis. Namreč v Ljudski republiki Kitajski jim ni všeč nikakršno posredovanje. Pa pogledajte, kaj se v Siriji recimo dogaja v tem trenutku. In situacija se razvija tudi, kar zadeva mednarodno pravosodje. Države članice imajo dožnost ukrepati. To pa ne odraža ne realnosti, ne vojaških zmogljivosti, tudi ne gospodarskih zmogljivosti za obnovo potem, ko pride do destabilizacije zaradi invazije. Govorili smo o Severni Koreji, tam je imajo grozljiv režim, prihaja do masakrov na množični ravni, Eritreja, Sirija vse mogoča grozodejstva in kriminal. Nihče ne govori o vojaškem posredovanju na katerim koli od teh ozemelj. Morda menimo, da je to zaželeno, ampak včasih je to enostavno preveč tvegano. Irak nam je pokazal, kako zelo se lahko uštejemo. In sam sem podprl posredovanje v Iraku. Nisem prepričan, da bi to naredil še enkrat. Tudi kadar gre za brutalno diktaturo, moramo vedeti, da lahko kot rezultat naših sicer dobro namirnih posredovanj prav tako umirajo civilisti. Gospod Mendes de Vaje je dejal, da bi morala tudi moja država omejiti svoje pravice do veta, tudi kadar gre za človekove pravice. Mislim, da to ne bo šlo skozi, namreč vsi vemo, kako zapletene in težavne so zonanje politične odločitve. Gre za nacionalne interese, interese EU, človekove pravice, gospodarstvo, trgovino. Tudi v Tibetu recimo je situacija zelo brutalna, če hočete, nihče pa ne govori o odgovornosti za zaščito. Hvala lepa. Hvala, gospa Brantar.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 da to pokomentiramo. Zelo cenimo, da Evropski parlament še vedno se osredotoča na odgovornost zaščititi. To počnete s to pobudo, pa tudi sicer s vami priporočili vsako leto svetu. Pravite, na kaj se treba osredotočiti v generalni skupščini. Vedno podarite odgovornost zaščititi in pravite, da se treba čim bolj zauzimati za uveljavljanje tega pojma. Prav tako ste izpostavili več pomembnih dogodkov in jih organizirali. Ta razprava je pomembna. Ta koncept je bil sprejet s precej težami glede političnega, ne pravnega vidika, se je EU vedno zauzemala za opredelitev iz leta 2005. Vedno smo se zauzemali za to, da bi bolje ugotovili, kaj točno ta pojem sploh pomeni. V generalni skupščini vsako leto je govor o tem, govorila bilo naprimer o vlogi regionalnih organizacij, tudi EU naprimer, Lansko leto je potekala kočljiva razprava glede tretjega stebra. To morda vključuje tudi vojaško intervencijo, pa tudi več drugih mehanizmov, naprimer preventivna diplomacija in pa mirno razreševanje sporov. No, razprava je sicer šla kar v redu. Veliko je bilo tudi prispevkov od držav z juga. To je ključno. Prav tako je bilo um, več um, pozivov k preventivi. Naslednje poročilo generalnega sekretar sekretarja in pa razprava v generalni skupščini se bo osredotočila na preventivo. Tako mislim, da se lahko bolj uravnotečeno lotimo tega koncepta. Ni dobro, da se osredotočamo samo na tisti zadnji izhod, torej na morebitno posredovanje. Sedaj že pripravljamo tudi prispevke k temu poročilu preden bo to izdano, še vedno se zelo aktivno pogovarjamo, predvsem z državami z juga. Vedno smo podpirali tudi brazilski prispevek kot pomemben del te razprave. No, morda se kakšni um, kolegi ali pa države glede tega ne strinjajo. Pri tem konceptu je pomemben element zlasti naslednji. To, da ne ožigo samo tega kot zahodnjaškega koncepta, to je bil včasih um, problem tega pojma. Sploh države z juga so včasih dejale, da je to morda lahko problematično. Tudi nekatere države, ki niso podprle posredovanja v Libiji. Naj ponovim, da smo sveda zavezani sodelovanju s parlamentom in pa drugimi institucijami, ter pa tudi s tretjimi državami. Želimo gotovi graditi uveljavljanje tega koncepta odgovornost zaščititi. No, vseeno pa ne smemo pozabiti niti na mednarodno humanitarno pravo in pa širše koncepte s tem v zvezi. Vse ženevske konvencije so bile sprejete vseh in ratificirane v vseh državah, ampak pri oboroženih konfliktih pa so vrzeli pri samem izvajanju teh in tudi na to se moramo osredotočiti, ko govorimo o novih konceptih, kot je naprimer ta odgovornost zaščititi treba je upoštevati tudi pravne okvire v vseh državah. Hvala lepa še enkrat za priložnost, predsednik. Um, Hvala lepa. Hvala vsem za pripombe, kolegice in kolegi. To je bila zelo koristna razprava, se mi zdi. Predvsem je ključno pri tej razpravi to, da očitno kolegi želite da tudi mi predstavimo, kako si mi predstavljamo uveljavljanje tega pojma v praksi. Mislim, da bi lahko šli v to smer. Sama sem sicer pripravila nekaj predlogov, ampak o gospe Denec sem slišala nekaj predlogov glede uveljavljanja potem kolega De Vale, kolegica Kajzer, kolegica De Gomez, gospa Denec. Vsi ste predstavili svoje koncepte. Mislim, da bi lahko šli v to smer usklajevanja in seveda se bomo morda zapletli v zelo problematične razprave, ampak gotovo takšne razprave potrebujemo. Gospod Derenski in pa s gospodom Zolofranko se strinjam. Namreč gre predvsem za to, kako bomo to potem uveljavljali v praksi, kaj to dejansko sploh pomeni za naše politike vsak dan, kako bomo prepričali genocid, kakšna je tukaj naš, naša odgovornost, ali imamo potrebne mehanizme, da to tudi dosežemo. Na ta vprašanja se moramo odzvati imamo preventivne mehanizme in instrumente. To gotovo je bistveno, če želimo, da bo ta koncept verodostojen in da ne bo samo pretveza za vojaško posredovanje. Gospod eh, Mendes de Vale, omenili ste, da gre za preprečevanje genocida, za humanitarne katastrofe. Sveda se s tem strinjam, kot ste morda videli nisem vključila naprimer mali ali pa drugih vojaških posedovanj, kajti to je drugačen primer. Ne smemo mešati različnih situacij. Zato se zahvaljujem za vaše pripombe. Če imate kakšen eh, predlagan madma, da bomo to dejansko dali tudi v besedilo, bom to z veseljem sprejela. In potem še gospod eh, Sela Franka. Uh, omenili ste to, da moramo sodelovati z drugimi in ne drugemo sami. Seveda moramo mi biti del širšega okrila z OZN, pa tudi z drugimi, naprimer Arabsko ligo, Afriško unijo, pa drugimi. To je vse zelo dobrodošlo. Potem gospod De Kajzer in gospod Gomeš. Dejali ste, da bi se morali močneje odzvati glede na to, kakšne so težave. No, kot prvo naj bi to počeli v medinstitucionalnem dialogu, ste rekli, in potem naj bi tudi parlament tukaj dal svojo težo temu. No, seveda, če imate kakšne konkretne predloge, prosim, kar to posredujte. Imam tudi sama nekaj svojih in lahko to eh, skupaj združim v stresno besedilo. Se že veseli vaših amadmajev. Hvala lepo vsem. Hvala lepa. V četrtek do dvanajstih je rok. Če nihče ne nasprotuje, bomo tako ravnali. S tem prehajamo na šesto točko dnevnega reda. Predlog resolucije o poročilu o napredku nekdanje Jugoslovanske republike Makedonije za leto 2012. Poročevalec je kolega Hawit. Izvolite. Rok za vložitev predlogov sprememb je bil 28. januar do 18. januar. Thank you very much, President. Hvala lepa, predsednik. Najprej bi povedal, kako je potekal moj obisk v tej državi. Pred kakšnim tednom sem bil tam kot poročevalec. Veste, kakšna je tam politična kriza v državi. Kot se gotovo spomnite, 24. decembra se je zgodilo to, da so iz državi parlamenta v Skopju, nekateri morali oditi in potem je to vodilo v razkol med glavnima strankama. Velika opozicijska stranka SDS je zapustila parlament in sedaj grozi z bojkotom naslednjih lokalnih volitev konec marca. To seveda niso ravno pozitivni dogodki, ta odbor in tudi poslanci ter komisar, komisar ter pa države članice so bili pozitivni v svojih izjavah in želimo razrešiti te težave in pomagati obima stranima v konfliktu. Ampak sedaj, konec februarja, se zdi, da imamo kar veliko težav, ni napredka. Z vsemi političnimi strankami sem se sestavil tudi zasebno in mislim, da smo dosegli nekaj napredka. Vsem pročevalcem v senci različnih političnih skupin sem se pokoril o tem, bi pa rad še nekaj javno povedal. Zelo obžalujemo trenutno težavno politično situacijo v državi. To lahko močno ogrozi napredek v prihodnosti. Prav tako sem pozval vse stranke v državi, da priznajo dosežen napredek v Bruslju. Prav tako pozdravljam to, da so se politiki iz države z mano pogovorili o dobrem političnem zagonu, ki je nastal tudi glede razreševanja države imena. Sedaj moramo izkoristiti ta zagon in ga ne smemo ogroziti zaradi trenutne politične krize. Še vedno ostrajam na tem, da imamo sedaj v Evropskem svetu junija zgodovinsko priložnost, da se spreme pozitivna odločitev glede te države. Ampak bomo videli, kaj se bo zgodilo v naslednjih dneh v tej državi. Če bo to preprečilo napredek, potem se lahko na koncu zgodi, da v naslednjih parih letih ne bomo storili korako naprej. Zato je trenutna kriza zelo kočljiva in pereča. To, kar se je zgodilo 24. decembra, je zelo pomembno za demokratično vrdostojnost države. Smo pa dejali, da parlament ne podpira kakršnihkoli bojkotov, niti tam, niti v kakšni drugi državi. In mislim, da me tukaj večina članov odbora podpira namreč da rečem, da bojkotov ne podpiramo, dejal sem, da moramo s političnim delom preprečiti razkole. Če bo izkazana ustrezna politična volja, potem mislim, da bi lahko ta konflikt rešili. Potem sem še s težkim srcem dejal takole, če kriza ne bo rešena, potem gospod predsednik Brok, danes je tudi um, uložil ta predlog uradno. Predlagam to, da odbor priloži svoje glasovanje, ki sicer poteka čez nekaj tednov. Seveda nisem nad tem ravno nadušen, ampak mislim, da bi moral vseeno to priložiti, kajti um, takšna je pač realnost. Tukaj v odboru, v parlamentu bomo imeli poročilo, ampak sam ga želim gotovo imeti v pozitivni luči. Želimo ga pripraviti tako, da bo dejansko dosežen kakšen napredek. Sicer pa to nima smisla. Glede na trenutne politične razmere v državi, se mi zdi, da. Je možno, da bi na koncu celo morali pripraviti negativno poročilo in tega ne želim. Zato upam, da bi morbitna preložitev tega poročila dala jasen signal Skopju, da podpiramo samo državo, ampak dejansko pa želimo, da bodo oni sami razrešili trenutno politično krizo. In še nekaj, predsednik. Rad bi se zahvalil poročevalcem v senci. Preden sem odšel od Skopje, sem se pogovarjal z njimi, saj z nekaterimi, tudi z EPP, z ALDE, z EKR, e z zelenimi UGUE sem se pogovarjal tudi s socialisti demokrati, seveda. S vsemi sem se pogovarjal in vsi podpirajo to preložitev glasovanja, ki jo sedaj uradno predstavljam. Seveda, nihče ni ravno navdušen na to preložitvijo, ampak smo se pa strinjali glede tega. Smo enotni in upam, da bodo to enotnost slišali tudi v Skopju, da bodo to tudi sprejeli vsi politični akteri tam. Predsednik še vedno bi rad tudi komentiral amadmaje in rad bi seveda slišal mnenja kolegov. Če se sekretarat strina, bi še vedno nadaljevali tudi pogajanje o kompromisih jutri, kaj ti želim, da to dejansko damo naprej, če se bo politična kriza v državi razrešila. No, veliko madmajev smo dobili, sedaj ne bi vseh komentiral, seveda želim slišati mnenja drugih kolegov in potem bi se seveda rad odzval na to ampak bi pa rad povedal par stvari. Najprej sedmi madmaje zeleni, tukaj govora o dvostranskih vprašanjih, seveda gre za problem imena, to mora biti razrešeno še pred koncem pogajanj. Komisar pravi, da ne bi to razrešili v zgodnih fazah pogajanja. Sam mislim, da se moramo tukaj držati mnenja komisije. Morda bi lahko imeli tak amadma. Potem imamo še um, več amatmanov gospoda Stojlonova glede Bolgarije. Glede, rad bi nekaj povedal. 9 od 16 amatmajev se nanaša samo na Bolgarijo in to je nesorazmerno. Ta terminologija mislim, da je zelo naklona predvsem bolgarskim konkretnim interesom. In to mislim, da je nesorazmerno, tudi ni konstruktivno. Zato, gledajte, številni ste se z mano sestali, mi predložili predloge sprememb in želite biti konstruktivni s svojimi predlogi. Z vsemi tisti, ki so um, del sredinske linije v Bolgariji, seveda se želim še sestati in upoštevati vaše interese, ampak ne želim pa biti provokativen. Želimo imeti uravnoteženo resolucijo v celoti. Takšen je moj cilj in moja zaveza vsem vam. Potem prvi odstavek, ko, ste, ko smo že lansko leto dejali, parlament seveda mora podpreti začetek pogajanj za farmom. Trenutna politična situacija je to nekoliko zavlekla nekoliko se je spremenilo in to je tudi argument za preložitev. Naj pa rečem, da razumem tiste, ki so podpisali 26. amadma. To bi lahko združili z mojim um, 36. amadmajem in to uskladili. Mislim, da bi takšen kompromis lahko podprli. Potem dobri sosedski odnosi. Tudi tukaj se je veliko amadmajev nanašalo ravno na to točko. 33, 34, 35, 25, potem 38, ko gre ponovno za dobre sosedske odnose, kolegica je drugače to formulirala, ampak podobno je to kot pri 39, 41. Predlagam, da dosežemo kompromis iz vseh teh najbolj v dveh odstavkih, tako da ne bomo predolgi v enem odstavku. Potem tretji odstavek začetnega besedila, game changers, sem zapisal nekateri niso navdušeni nad tem konceptom, bom še razmislil o tem, ali bi lahko spremenil ta koncept game changer, torej nekaj, kar spremeni celotno sliko. Potem še dialog o pristopu na visoki ravni. Ta pest med mal se mi zdi obžalovana vreden, kajti mislim, da je bilo tukaj že nekaj doseženo. Zato bi morali priznati te spremembe. Želimo uravnoteženo besedilo in zato mi ne bilo všeč, če pese tega spremembo. Potem eh, gospa Kornelisen, amadma. Sveda bi lahko začeli postopek pregledovanja, ampak ne vem, če komisija lahko to lahko pravno gledano stori. O tem bi morali še razmisliti, tudi glede na to, kakšne so naše možnosti pri tem amadmaju. Potem politična kriza, več nas je vložilo predloge spremem glede tega. Vse večje skupine. Več amadmajev se prekriva, podvaja. O tem moramo govoriti, kako to razčistiti. Ampak seveda upam, da bomo našli čim boljše formulacije. Potem brezvizumski režim, 67 in pa um, 69 ima dva, to um, bi rad dal skupaj k našemu začetnemu besedilu. Se strinjam s tem, da bi ohranili brezvizumski režim. To je zelo pomemben signal za to državo in nasploh za regijo. Potem lustracija tukaj sem odprt za madmaje, ampak za me je predvsem pomembno to, da smo pri ilustraciji politično neutralni. To je najbolj pomembno. Več vas je vložilo predloge sprememb glede multietičnih vprašanj. To bi lahko vključili eh, k našemu začetnemu besedilu. Mislim, da gremo približno v isto smer pri tem vprašanju. Potem je Darno kazensko sodišče in sodbe tega. Glede, to je bilo prejšnje leto. Sedaj ne vem, če je ta formulacija tukaj konstruktivna. Več amadmajev pa se res nanaša tudi na dobre bilateralne odnose z Grčjo. Tukaj gotovo moramo doseči kompromis. Tudi grškim kolegom bi se rad zavezal, tako kot prej bolgarskim, da želimo preučiti te konstruktivne predloge in obrati neko srednjo pot. Lahko bi seveda še nadaljeval, ampak me bolj zanima, kaj imate povedati vi, kolegice in kolegi, predvsem tisti, ki ste predložili svoje predloge sprememb. Opozicijska stranka je imela kongres čez konec tedna. V državi niso ničesar spremenilo, trenutno še vedno grozijo, da bodo njihovi poslanci odstopili iz parlamenta in sicer na dan lokalnih volitev v farmu. No, ra, to se gotovo očitno ne bo spreminjalo. Vladojoča stranka pa mislim, da je dejala v javnosti, da je rok za imenovanje za kandidate za lokalne volitve sedaj podaljšan do te sobote, tako da bodo imeli več časa. Opozicijska stranka je potem želela, da bi morda se ponovno vrnili v volitve, ampak glede nacionalnih volitev in to za vladojočo stranko ni bilo spremljivo. Sedaj mislim, da obe stranki v konfliktu ne bosta našli dogovora. Vsaj glede na tisto, kar govorijo v javnosti, upam, da bodo kaj več dosegli v zasebnosti, v zakolisju in da bodo dosegli kakšen kompromis. Glede komisije, eh, gotovo bo komisija na koncu povedala svoje, ampak naj povem, da sem se s komisarjem zelo um, dobro pogovarjal in rad bi se komisiji zahvalil za dobro sodelovanje. Sam komisar je priložil obisk v Skopje, ta je bil sicer načrtovan um, v okviru naslednjega um, kroga predpristopnih pogajanj. Vem, da se komisar vse skozi pogovarja s samimi voditelji v strankah. Skupaj s komisarjem upam in seveda skupaj z vsemi upamo, da bomo vendarle dosegli napredek glede te politične krize v državi. In to na takšen način, da bomo lahko storili korak naprej. No, upal sem, da bom lahko neko bolj pozitiven, vem, da bo to težavna razprava. Žal mi je, da smo, kjer smo, na tej točki politične stranke, organizacije, ljudje, vsi v državi razumejo, kako huda je ta kriza, ne samo za interno situacijo države, ampak tudi za državo nasplošno. In naj še enkrat ponovim tisto, kar sem že povedal v Skopju. Sedaj je čas, da politične stranke dajo v ospredje interese države, ne pa interese svojih političnih strank. In na to pozivamo vse stranke komisar Füle je tudi že podal predlog glede preiskave. Sedaj mislim, da člani v parlamentu ne bodo samo enostavno podprli svojih sestrskih političnih strank v državi. Upam, da bomo vsi tukaj na evropski ravni ostali enotni in poslali jasno sporočilo, kar pomeni, da bi tudi na ta način pomagali vsem drž, um, strankam v konfliktu k razrešitvi. Hvala. Gospod Kukan. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej hvala lepa gospodu Havitu, poročevalcu, za do dobro upravljeno delo. Priporočilo pa tudi za današnjo predstavitev. Prav tako bi se rad zahvalil vsem kolegom, ki spremljajo razmere v Makedoniji in ki so prispevali k temu poročilu s svojimi predlogi sprememb. Že na prejšnjem sestanku smo govorili o tem in mislim, da je ta predlog poročila uravnotežen. Se strinjam z oceno poročevalca glede napredka v državi in pa napredka KEU, ampak, ampak notranja politična kriza v državi pa še vedno zbuja veliko pomislekov in zaskrbljenosti. Ta razvoj dogodkov lahko vpliva na poročilo politične izjave po tistem, kar se je zgodilo 24. decembra, kažejo, da sedaj nismo bliže rešitvi kot prej. Ravno obratno. Za konstruktivni dialog mislim, da ni politične volje. To me zelo skrbi. Še posebno me skrbi to, da opozicija sedaj želi bojkotirati parlament in da celo želijo bojkotirati naslednje lokalne volitve. V takšnih razmerah bo težko pozitivno oceniti napredek v državi. Sam zelo podpiram mednarodno vključitev te države v mednarodno skupnost. Zato res pozivam vse voditelje v Faremu, da naredijo več za integracijo in za sodelovanje. Bojkot gotovo ni najboljša pot. Sploh, ker bojkoti lahko zavirajo napredek, ki ga je država že dosegla. Prav zato se namravam strinjati s predlogom poročevalca, namreč, da se preloži glasovanje o poročilu, ampak se bom pa še moral posvetovati svojo politično skupino s tem v zvezi. Jutri popovdne bomo imeli sestanek poročevalcev in pa poročevalcev v senci in mislim, da bo to dobra priložnost, da dosežemo soglasje o tem, kako naj se lotimo tega vprašanja in kako naj pripravljamo naslednje korake pri tej resoluciji. V našem interesu je, da dosežemo skupni dogovor, kajti želimo, da bo Evropski parlament konstruktiven, močan akter v tej državi, glede na trenutne razmere. Sam sicer se ne strinjam s tem, da vse to kaže, kaj je Fajrom storil v zadnjih letih glede napredka, kajti sedaj se lahko situacija še precej zaostri. Še vedno pa upam, da bodo voditelji v farmu v Makedoniji delali v interesu vseh državljanov. Ampak žal mi je, moram reči, da je upanja vedno manj. Glede samega poročila in pa glede madmajev, pa ne povem še tole. Zelo nasplošno. Naj pokomentiram par stvari, kajti nismo še dobili kompromisov. Strinjam se s tem, da bi kot pravi plačevalec imeli sklic na imen, imena, torej Fajrom in pa pridevnik makedonski, enkrat v poročilu. Če bomo šli naprej um, s poročilom, pa predlagam naslednje. Ne bom podprl amadmajo, ki bi lahko vodili v zaustritev notranje politične situacije v državi. Prav tako nisem navdušen na tem, da bi podprl amatmaje, ki so enostranski in bi lahko prispevali tudi k zaostritvi napetosti med Bolgarijo in Farom in pa Grčijo in pa to državo. Trenutno, vem, je država v politični slepi ulici, ampak moramo pa imeti boljši um, terminološki jezik glede odnosov s sosedi in pa glede Evropske agende. Hvala lepa, predsednik. <clears throat> Uh, hvala. Hvala lepa, gospod Havit, za opravljeno delo in hvala lepa sveda tudi za poročilo glede obiska v Makedoniji. Vse to je bilo zelo poučno. Sveda podpiram to, kar predlaga poročevalec da bi priložili glasovanje. Mislim, da imamo dobre argumente za to. Do sedaj je bila Grčija prvedina blokada za pogajanja, no, ampak sedaj bodo pa makedonski politiki očitno sami postali ovira. Merila za začetek pogajanj vključuje tudi delujočo demokracijo, to je predpogoj za nadaljne korake. Če sedaj tega ne bo, če bodo to postavili pod vprašaj, potem so sami postali ovira. Tudi če sedaj Grčija kar naenkrat zelo modro reče, v redu, lahko začnemo pogajanja in da potem tudi ni problem uh, samo ime, potem bomo še vedno um, očitno imeli težave. Treba počakati, da oni sami pometejo pred svojim pragom. Uh, Poročevalec je omenil nekaj amadmajev, naj omenim dva, najprej sedmi amadma. Tukaj piše, da je treba rešiti vprašanje imena do konca pogajanj, torej še pred vstopom. Um, omenili ste tudi ustni predlog spremembe, me zanima, kakšen bi ta bil. Sedaj, preden ga ne vidim, ga ne bi kar tako zavrnila ali pa komentirala, ampak nasplošno mislim, da gotovo lahko pride do razhajanja v naših mnenjih, kajti na vsak način moramo to razrešiti pred vstopom, ampak mora biti to ločeno od samega pogajanja. Pogajanja se mora osredotočiti samo na merila kot taka, ne pa še na ime zraven. Če bomo sedaj rekli, da je treba vprašanje imena rešiti še pred vstopom, potem nekako mešamo to s postopkom pogajanja in to se ne bi zgodilo. Potem 53. predlog spremembe, postopek skrininga spremljanja se ne sme začeti brez odobritve sveta. Ja, to je res in zato smo tudi pripravili ta zelo dodelan predlog spremembe. Želeli smo, da svet prosi komisijo, da čim prej začne skriningom. Zato bi lahko svet in pa Grčija bila bolj zavezana reformam v Makedoniji, pa čeprav Grčija glede drugih stvari še vedno blokira napredek pogajanj. To bi lahko še pročili in moramo poskrbeti predvsem to, da bo to v skladu s pogodbami. To je vse, hvala. Gospod Čuntis. Hvala lepa poročevalcu za te najnovejše informacije. kar se tiče razmer v Fajrumu. Vse nas skrbijo tam, kajšne razmere, kriza, ki je še niso uspeli premostiti. Sam imam tudi nekaj izkušenj kot poročevalec o napredku Albanije. In prav je to, da zahtevamo, da se najprej reši kriza, sicer ne moremo nemoteno delati, zato se strinjam z predlogom poročevalca, da se glasovanje prestavi. Pa še nekaj pripomp k trenutni krizi. Dokler bo trajala politična kriza, samo upam, da bo čim prej rešena, se pravzaprav ne moremo pogajati o tistih točkah, kjer se naše stališče razhajajo. To je bila moja prva pripomba. Drugič, upam, da bo kmalo prišlo do normalizacije stanja, da bo končana kriza, tako da bomo lahko spregovorili o resničnih problemih. Eh, pravzaprav je tukaj za odgovornost države, za odgovornost vodstva, oni morajo rešiti to krizo. Pa še nekaj. In iz informacij je razvidno, da obstajajo v državi številne ovire zaradi gospodarske in socialne krize. Gospodarska in socialna kriza je v Makedoniji bolj prisotna, kot je to razvidno izporočila. Eh, tukaj želim omeniti predvsem brezposelnost mladih. Skoraj 60 odstotkov brezposelnih mladih obstaja tukaj. V predlogu spremembe sem želel še enkrat povdariti, kaj to pomeni. Če ne bomo prikazali realistične slike, če ne bomo dali Makedoniji naj premaga te probleme, potem eh, tudi ne bo mogla premagati politične krize. Sedaj pa še nekaj besed o predlogih sprememb, ki smo jih uložili. Torej, vsakokratko govorimo o Fajromu, tukaj eh, govorimo o stvarih, ki se ponavljajo napačno bi bilo, če bi na pristop Fajroma gledali kot na nek problem, za katerega je kriva Grčija. To je napačno, ampak ta nesporazum še vedno obstaja. In to pravim jaz, ki ne pripadam nobeni vladni stranki, zato tukaj ne branim nobene vlade. Sam sem v opoziciji v Grčiji. In vseeno se ne strinjam s tem, da vse, da se za vse krivi Grčijo, češ da je Grčija tista, ki blokira pristopna pogajanja in da bi bilo vse urejeno, če bi Grčija odpravila to blokado. Menim, da ne moremo začeti pristopnih pogajanj in šele potem se lotiti vprašanja imena. To bi bilo tako, kot da bi se lotili nekega dolgotrajnega, zapletenega procesa, potem pa bi vprašanje imena prepustili združnim narodom. Tako ne gre. Teh procesov ne moremo ločevati. Če bi spremenili vrstni red eh, obeh pogajanj, potem pravzaprav v Makedoniji ne bi naredili nobene usluge. Drugič vložil sem predlog spremembe v naslednjih eh, v zvezi z naslednjo temo. Eh, poročevalec je govoril o tem, da ZN uporablja makedonski kot um, ustrezen izraz, ustrezen termin. In to ni res. ZN pravijo, da je to prehodni termin, ki se uporablja, dokler ne bo rešeno vprašanje imena. Če mi pravimo, da je sedaj takšno premenovanje pravilno, potem s tem se skupaj prejudiciramo in ustvarjamo problem, dodatne probleme. Tako jaz vidim vse skupaj. To so moje glavne pripombe in pa še neka ocena, ki jo želim podati. Če ustvarjamo vtis, da je vprašanje imena bilateralno vprašanje med Grčjo in pa Makedonijo, če torej s tem, eh, temu posvetimo posamezen odstavek, če govorimo o dobrososedskih odnosih in izhajamo iz tega, da je to dvostranski problem, potem se mi tudi to zdi, da eh, s tem ne prispevamo k rešitvi problema. Poročevalec bi si moral še enkrat ogledati to vprašanje. Eh, poročevalec mora še enkrat razmisliti o tem, kako se lotiti te teme, kajti ta ima tudi politično težo. Pa še nekaj o gospodarski situaciji predloge sprememb v zvezi s tem bi morali upoštevati. Tudi v zvezi s tem smo vložili nekaj predlogov sprememb, no pa ta čas se da ne bom govoril. Hvala lepa. Tenok. Oh, Gospod Tenok. Hvala lepa. Tudi sam želim čestitati poročevalcu Richardu Howidu. Pripravil je zelo uravnoteženo poročilo mainstream poročilo. Ne vem, če smo njegovo poročilo kdaj prej opisali tako. No, ampak jaz sem skupaj z kolegi uložil celo vrsto predlogov sprememb 31 o nekem pomembnem načelu. Gre za dvostranska vprašanja, ki ne bi smela stati na poti države eh, pri njenih presopnih prizadevanjih, če država v, v, na področju reform eh, naredi vse, kar je potrebno. Potem predlog spremembe 107. Eh, tukaj pozivam opozicijo naj se vrne v parlament. Parlament je edino mesto, kjer lahko opravljajo svoje delo na zakonit način. Eh, in edini način, kako jih lahko nadzoruje vladajoča stranka in javnost. To, da so se odpovedali delo v parlamentu, se mi zdi popolnoma nerazumno. Potem 121 o reformah pravosodja in pa 130-129 eh, o boju proti korupciji, organiziranemu kriminalu. Ja, kot poročevalec za Črno Goro moram povedati, da država Črna Gora še ni bila niti kandidatka, pa sedaj se že pogaja o članstvu. Eh, Makedonija pa že pred sedmimi leti bila eh, pravzaprav kandidatka in dejansko je žalostno, da se Makedonijo ovira sedaj zaradi, samo zaradi vprašanja imena in karkoli lahko naredimo mi, da bi ta problem bil rešen, bomo naredili. Najprej seveda treba rešiti to krizo parlamentarne demokracije, uh, opozicija se mora vrniti v parlament in potem upam, da bo komisija lahko podala pozitivno priporočilo svetu, naj se začnejo pristopna pogajanja in uh, naj napreduje pristopni proces. Hvala lepa. Takšne razprave smo že večkrat imeli v preteklosti. Pravzaprav vsako leto govorimo o Fajromu, ampak pravzaprav danes se spravljamo o naslednjem vprašanju. Sprašujemo se, kaj je dejanski problem te države. Ali je njen problem ta, da Grčija blokira njen vstop? Ne, v poročilu pa zapravo našteto, kateri so pravilni problemi. Gre za pomankanje v, sistem, eh, v sistemu sodstva, korupcija, neizvajanje različnih svoboščin in eh, pravic, ko gre naprimer za svobodo medijev in novinarjev. In prav tako v poročilu ni zapisano to, da rešitev, prizadevanja za rešitev praš, eh, problema imena ki poteka v Z, okviru ZN, da to torej ni bilateralni problem, ampak mednarodni problem. Grčija je že podala konkretne predloge, pa se Makedonija na to sploh ni odzvala. Pravzaprav se mi zdi ta teorija, čež da v državi vse poteka lepo in prav, da so skoraj že članica Evropske unije, ampak da jim to preprečuje Grčija, to se mi zdi predvsem, eh, predvsej hinavski opis razmer. To se kaže tudi v predlogu za preložitev glasovanja. Država ima številne probleme, eh, politični sistem ne deluje, opozicija sploh ni v parlamentu, In um, če mislimo, da se bo vse uredilo še pred glasovanjem in da bomo potem junija dobili pozitivno poročilo, to se mi politično gledano zdi nerealistično. Odboru priporočam, da glasujemo tako, kot je bilo predvideno vse skupaj mora odražati realnost. Zakaj bi sedaj tukaj izkrivljali res, resničnost? Je to politično smiselno? Meni se to ne zdi politično pravilno. Poročilo mora odražati realnost. Realnost pač je takšna, kot je sedaj v tej državi. Zdi se mi, da tukaj želimo med vrsticami prekriti realnost. Poročilo skuša vse to skupaj prekriti, ampak pravzaprav lahko beremo tudi med eh, vrsticami. Sama ne vidim nobenega razloga za to, da bi glasovanje prestavili. Kajti s tem želimo samo pridobivati čas in upamo, da se bo situacija med tem normalizirala. Ampak to se ne bo zgodilo tako hitro. Dobro bi bilo, če bi se komisija podala v državo in si ogledala tamkajšnje razmere. Tam obstajajo jasne konfrontacije, eh, politične konfrontacije, eh, sedanja koalicija pravzaprav samo še zaostruje konflikte, tako znotraj, kako tudi zunaj države. Ustvarjajo se slabi sosedski pogoji. Ne moremo meriti za dvojnimi merili. Nekateri lahko vstopijo še preden, eh, nekateri morajo počakati na vstop eh, in najprej rešiti svoje probleme, drugi pa lahko vstopijo še preden rešijo te probleme in potem ti problemi pravzaprav nikoli niso rešeni. Hvala lepa, gospod Kirilov. Tudi sam čestitam Richardu Howitu za njegovo težko delo. Eh, v to poročilo je vložil veliko energije. No, prav gotovo si vsi želimo, da bi pristopni proces Makedonije napredoval. Zlasti je to pomembno za stabilnost celotne regije Zahodnega Balkana. No, kar se tiče predloga o preložitvi glasovanja. Sam mislim, da je situacija trudno nestabilna in zato bi morali nekoliko počakati in uh, videti, kaj se bo zgodilo. No, ampak vseeno moram biti odkrit. Nekatere, nekateri pojavi so v državi predolgo ostali neopaženi. Morda zaradi tega velikega vprašanja imena, nekateri ljudje so bili, nekateri kolegi so bili zelo simpatetični in so prikazovali situacijo, kot da je sicer vse v redu. Sam imam resne pomisleke, ko gre za demokratične standarde, ko gre za odnose z različnimi etničnimi manjšinami, ko gre za nacionalistične pojave, ko gre za ego. Mm, manične načrte, ki obstajajo v Skopju. No, eh, ti dogodki decembra, morda nekateri kolegi ne poznajo vseh podrobnosti. Ta pojav je bil nekaj zelo pomembnega. Kjerkoli po svetu, če se policiji ukaže, da naj pride v parlament in od tam uh, odstrani poslance opozicije, No, potem, ko so od tam že izgnali novinarje, zato da oni ne bi poročali, kaj se tam dogaja, če bi se kjerkoli to zgodilo, če se to zgodi, bi morali imeti jasno stališče. Poročevalec je to omenil, komisija pa ne. Ko smo kritični do opozicije, ker se ta ni uh, vrnila v parlament, se mi to zdi pravilno naš odnos do celotnega problema mora biti uravnotežen. Tukaj moramo biti odkriti in moramo jasno obsoditi takšen postopek, da policija torej odstranjuje poslance opozicije iz parlamenta. Moramo se vprašati, kaj je to policija delala brez uh, ustreznega naloga za njeno posredovanje. Tukaj si moramo stvari ogledati na poglobljen način. Če želimo biti konstruktivni, moramo to narediti. Uh, moramo uresničiti naš pritisk in zahtevati, da so spoštovani demokratični standardi v tej državi. Sedanja vlada po mojem mnenju ni bila posebno demokratično kredibilna, ampak mi smo se vse čas eh, pretvarjali, kot da tega sploh ne opazimo. Hvala. Predsednik nima vključenega mikrofona. Gospod Poselt, naj povem, da govorimo o poročilu o napredku neke države in sicer za leto 2011, ko si ko se je Makedonija in ponavlja Makedonija, Makedonija, Makedonija, se je razvijala odlično. In o tem govori to poročilo in ne izpušča kritičnih točk. No, naslednje leto se bomo pa potem ukvarjali z aktualnimi dogodki. Kolega Howitt je po mojem mnenju pripravil odlično besedilo. In strinjam se tudi strinjam se in podpiram uh, njegovo stališče. Mi tukaj ne smemo podvajati teh konfliktov, ki obstajajo v državi, tukaj v parlamentu. Mi moramo makedonskim strankam služiti za zgled, imeti moramo enotno linijo, zahtevamo spoštovanje kriterijev, od Makedonije pa pričakujemo, da od eh, strank v Makedoniji pa pričakujemo, da bodo na poti v Evropsko unijo konstruktivno sodelovali, ne pa da eh, prihaja do notranjih konfliktov, ki gredo v škodo integracijskemu procesu. Glede tega obstaja jasno strinjanje tukaj v Evropskem parlamentu. In mislim, da je kolega Howard tu v poročilu odlično opisal. Ideja o preložitvi glasovanja. Morda je ta smiselna. Tudi sam podpiram to idejo. Ampak razumem, eh, kako težko je to za kolega Howita. In uh, tudi za me je to postalo težko, ko sem slišal drugi del te razprave. Kajti sedaj obstaja nevarnost, da bi to sicer razumno preložitev glasovanja zlorabili, da bi jo napačno razumeli. In jaz jasno pravim, da, smem, da te preložitve ne smemo zlorabljati za naslednje. Ne moremo je napačno ne moremo dovoliti, da bi jo napačno razumevali tisti, ki provocirajo to državo. Uh, ne moremo jim omogočiti, da bi to preložitev prikazali kot svoj uspeh in bi državo še naprej blokirali. Prav tako ne moremo dovoliti, torej ne, ne želimo preložiti zato, da bi zaostrili probleme, ampak želimo preložiti zato, da bi prišli do konsenza. Potem drugič, ne smemo to razumeti kot sporočilo svetu naj še bolj zavlačuje z pristopnimi pogajanji. Eh, kolega Džanaku uh, vedno govori o pristopu. Mi pravzaprav spoh še nismo pred pristopom. Čeprav bi po desetih letih, ko smo Makedoniji podelili status kandidatke, bi pravzaprav res morali končno začeti za pogajanji. Za to gre. preložitev glasovanja o poročilu ne smemo razumeti kot eh, vodo na mlin tistim, ki ne želijo pristop, predpristop, eh, pristopnih pogajanj. In pa še tretjega, tretjemu nesporazumu se moramo izogniti. Preložitev glasovanja o poročilu ne smemo razumeti kot preložitev pristopnih pogajanj, prav tako pa ne smemo to razumeti kot zavlačevanje tega odprtega vprašanja imena. Ta problem pravzaprav spoh ne obstaja. To ni niti dvostranski problem, tudi ne evropski ali mednarodni problem. Razen države, ne poznam nobene druge države, kjer to vprašanje imena pravzaprav sploh obstaja. To pravzaprav obstaja samo v glavah nekaterih grških politikov. Menim, da moramo končno nehati s tem. Za kulisami je bilo že zdavnaj vse dogovorjeno, vse skupaj bi lahko že zdavnaj rešili, ampak to, da se prebivalci Makedonije imenujejo za Makedonce, ne bomo mogli preprečiti, tako kot ne moramo preprečiti tega, da se Bavarce imenujemo za Bavarce. Zato je treba končati s to igro. Želim podpreti uh, predlog Richarda Howida za predložitev glasovanja, vsekakor sem pa proti kakršnim koli napačnim tolmačenjem te predložitve. Hvala. Predsednik še vedno nima vklopljenega mikrofona. Gospod Kacin. Mikrofon, prosim. Postpone the vote. Yeah. Uh, our shadow Norika Nikolaj. Naše prčevalke v senci Norika Nikolaj danes ni tukaj, uh, tako da prenašam njeno sporočilo. Čestitamo za vaše delo, za dobro uravnoteženo poročilo in za vsa navdušenje in pa pozitivno energijo, ki ste ga uložili v Makedonijo, v odnose med Evropskim parlamentom in Makedonijo in uh, za to, da ste ustvarili boljše vzdušje. Po drugi strani želim povedati, da dialog na visoki ravni ne more biti nadomestilo za pristopna pogajanja. No, nedavni dogodki so nažalost ustvarjali neko novo situacijo. Vas je poročilo je zelo pozitivno, vsi vas podpiramo, ampak to poročilo postaja nekaj virtualnega, ker je realnost popolnoma drugačna. Realnost je žalost negativna in ta razkol med vašim poročilom in realnostjo se vsak dan veča. Zato menimo, da je preložitev glasovanja dober kompromis. Vedno bodo obstajala različna tolmačenja razlogov za preložitev. Ampak eh, želimo meniti še nekaj drugih stvari. Stefino Stanino je bil ne vem koliko krat v Makedoniji komisar je skušal poskrbeti za predpogoj, za to, da bi uh, lahko potem razširil pozitivno poročilo. Ampak na koncu je moral svoj obisk odložiti, kaj ti predpogoji niso bili izpolnjeni in Makedonija pravzaprav vse bolj tone v politični krizi. Tukaj želim uh, pozvati politično elito v, v Makedoniji naj se uh, zazrejo vase, biti morajo realistični, ne smejo več kriviti drugih, oni so tisti, ki morajo poiskati rešitev. Še nekaj drugega želim uh, omeniti z uh, Zahodnega Balkana. Premije Kosova in premije uh, eh, Srbije se bosta marca, 4. marca, zdaj 6. srečala tukaj v Bruslu, srečata se ob vsaki, mo ob vsaki možnosti. To je lahko. Uh, pozitiven zgled, ampak oni preprosto med seboj ne komunicirajo. Zato mi moramo mi tukaj poslati zelo jasno sporočilo. Sedaj bom prešel na slovenščino, kaj ti želim ne povedati nekaj o nacionalni identiteti in govoril bom. Kot vsi dobro veste, prihajam iz Slovenije, govorim slovenski jezik in pripadam družini slovanskih narodov. Tako je bilo tudi ne tako dolgo nazaj na Zahodnem Balkanu. Tam živita drug ob drugem dva slovanska naroda, bolgarski in makedonski, častita iste svetnike, iste pesnike, iste književnike, prerekata se v istih samostanih, v istih cerkvah. Ampak zdaj smo izvedeli, da Makedonci niso več slovani. Oni so nekaj drugega, ker so tam že dolgo čeprav govorijo slovanski jezik, uporabljajo čirilico, uporabljajo tudi enako gramatiko, niso več slovani. Če je temu tako, se potem vprašamo, kaj so pa potem Bolgari. Politična elita v Makedoniji se more zavedati, da ustvarja enormno stransko škodo in da zastruplja odnose s sosedi. Če bi se še druge zahodnobalkanske nacije slovanskega porekla lotile pisanja svoje zgodovine na tak način, potem bi kmalo imeli celo Evropo balkanizirano v najslabšem smislu te besede. Zato se mi zdi, da je pravi trenutek, da pozovemo tako vladajoče stranke, kot tudi opozicijo, da se vrnejo iz predzgodovinske dobe v enaindvajset stoletje in nam v Evropskem parlamentu omogočijo, da sprejmemo poročilo za leto 2012, tako kot je pripravljeno. Ampak za to morajo narediti kak korak nazaj v koaliciji in v opoziciji. In samo v tem primeru mi lahko podpremo našega poročevalca in pomagamo Evropski komisiji in svetu, da upošteva priporočilo in Makedoniji končno da datum. Vem, da te besede v Makedoniji bolijo. Vem, da bo to strašno velik izziv za poročevalce iz te dvorane. Vem, da bo to še hujši izziv za njihove urednike, ki se morajo odločiti, ali bodo to objavili ali ne. Ampak samo Makedonija lahko pomaga sebi, Grčiji, Bolgariji, vsem sosedom, da dobi pozitivno oceno in tudi datum. Hvala lepa, še enkrat čestitke poročevalcu. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo gospodu Đorđu Komucakusu. Um, uh, uh, Hvala lepa. Politična situacija v Skopju je izredno problematična. Institucije komaj da delujejo. Vsak dan so kršeni demokratični standardi. Mm, demokracija skoraj da ne obstaja. Vi, predsedujoči, ste uvodoma povedali, da kljub temu ne smemo zavajati ali jih e, negativno spodbujati. Tako smo se znašli v čudni situaciji. Ko stvari potekajo dobro v Makedoniji, Takrat pravimo, da je treba poslati pozitivne signale, da jih je treba spodbujati, naj tako nadaljujejo. Ko pa se stvari slabšajo, pa jih prav tako pravimo, da jih ne smemo zavajati. Tako da se moramo odločiti. Torej, ko grejo stvari dobro, spodbujamo, ko stvari ne grejo dobro, pa je treba kritizirati in to tudi močno na konstruktiven način, seveda. Ne moremo vedno pošiljati samo pozitivnih signalov, ne glede na to, kaj se v tej državi zgodi. Pa še nekaj. Spet so nekateri kolegi napadli Grčijo. In njih sprašujem, kdo je na nedavnem Evropskem svetu spregovoril in je rekel, da še ni čas za začetek pristopnih pogajanj. Ne, to ni bila Grčija, ampak je to bila neka druga soseda in sicer Bolgarija. Tudi nekatere druge države članice so bile nekoliko zadržane, eh, ampak eh, odkrito sta se izrekle Bolgarija in pa Grčija. Veste tudi, kakšne probleme ima Albanija z Makedonijo. In kaj to pomeni, da tri sosede, Grčija, Bolgarija in pa. Albanija imajo resne probleme s to državo. V tej demokratični hiši pa s prsti kažemo na dva partnerja, na Grčijo in pa na Bolgarijo um, ter na Albanijo. To so tisti norci v tej regiji, edini pametni je pa gospod Grojevski. To se mi zdi nekoliko čudno. In pa gospod Kukan, vi ste pozvali makedonske politike, naj počno to ali ono. Ali ste kdaj pomislili na to, da bi morda lahko dobili grozilna pisma od. Eh, poslancev v Grči, ki zastopajo Makedonijo. Prav gotovo boste dobili takšna pisma, kajti vsaj 30 do 40 poslancev v Grčiji v parlamentu pravzaprav zastopa Makedonijo. To ima upraviti z uporabo pridevnika makedonski v besedilu. Se pravi, kolegi, situacija je zapletena, naš strateški cilj je, da ta država vstopi v Evropsko unijo, ampak seveda pod pogojem, da prereši vse probleme. To sem želel povedati. Zato, da bi dodal nekaj k pametnim besedam, ki jih je že izrekla Marjeta Djanako. Hvala. Naslednja gospod Plenkovič. Thank you very much, Mr. Hvala lepa, gospod Kukan. Želel bi pohvaliti poročilo Richarda Howita, ki sem ga srečal tudi v Skopju na v neki drugi moji funkciji na konferenci v Skopju. Vem, kako zelo se prizadeva, da bi Makedonijo približal Evropski uniji. Moja današnja izjava se nanaša na podobni izkušnji, ki jo je imela Hrvaška v zadnjih 15 letih. Eh, podobna izkušnja, kot jo ima Makedonija. Novembra leta 2007 je Makedonija podpisala uh, sporazum o statusu kandidatke in takrat smo mi začeli govoriti o evropski perspektivi držav v tej regiji. Danes je Hrvaška štiri mesece pred vstopom. Scenarij za naše makedonske prijatelje pa ni bil niti približno podoben. In to, da so že država kandidatka od leta 2005, da pozivamo komisijo naj začne s pogajanji že od leta 2009, to eh, je prav gotovo scenarij, ki je poln frustracij. Zato nas ne smejo presenetiti tudi, zam, tudi zamude pri določenih reformah. Hrvaška in Makedonija sta morali začeti dialog na visoki ravni o pristopu. Kaj je pravzaprav ta inštrument? To je, in to je nadomestek za ustrezne institucionalne inštrumente v pristopnem procesu. Ugotovitve komisije slanskega leta pravzaprav odpirajo pot naprej. Mi mislimo, da se mora opozicija vrniti v parlament bojkot parlamenta ni način za reševanje problemov. Eh, z vsem spoštovanjem do grških prijateljev pa moram povedati naslednje. Evropeizacija bilateralnih problemov je napačna pot, to ni spodbuda za dobro delovanje Evropske unije kot celote in to je tudi nekaj, kar ovira širitveni proces. Hvala lepa. Uh, Hvala, gospod Pak. Drage kolegice in kolegi. Kolega Hawit, rada bi vam čestitala za vaše poročilo, zdi se mi dobro. In mislim, se kaj dogaja? Aha. Torej, Mislim, da moramo tudi v uvodnih izjavah povedati, da to poročilo o napredku temelji na poročilu komisije iz leta 2012. Obenem pa ne smemo zatiskati si oči, kaj se je zgodilo med jesenjo 2012 in danes. Tudi pri Bosni ravnam tako. Če bi torej zdaj rekli, da gre za nekaj, kar ima pravka samo z letom 2011, to je preosko. Še nekaj vprašanje imena, kot je povedala eh, gospa Džanaku, ni mednarodno vprašanje. To je dvostransko vprašanje. Lahko razumete ali ne, ampak gre izključno za dvostransko vprašanje. Ne, gospod Howitt, ne, gospa Pak se ne spotika ob to, da je neki državi ime Makedonija. Moram reči, je še kolega tukaj, ne razumem kolega ki je dejal, da bo sedaj gospod Kukan dobil um, ostre dopise iz Makedonije. Bavarci, ki sedijo v nemškem parlamentu, so obenem Bavarci in Nemci. Torej, Makedonci, ki so bili izvoljeni, V Grčiji so bili izvoljeni kot Grki, ne kot Makedonci. Ne razumem. Torej, mislim, da to ni problem, ampak se iz tega dela problem in zato tega ne bi smeli sprejeti. Drugo, kar želim povedati, kolega tudi ni več, namreč bolgarskega kolega, lokalne volitve, ki naj bi jih sedaj bojkotirali, tudi mene so povprašali o tem. Uh, in sama imam izkušnje z bojkotom na Balkanu, v Albaniji. Najprej je bila to stranka Beriše, potem drugi, potem so bojkotirali kar cel parlament. Torej, možnosti bojkota so na Balkanu vedno zelo velike. Sem mnenja, da moramo jasno povedati, ne glede na to, kdo bojkotira, bojkot ni demokratično sredstvo. To je neumnost, kajti s tem pravzaprav prizorišče prepustite drugim. In to je tudi znak, da neka država ni zrela. Prepričana sem, da je opozicija v Makedoniji prav tako kot stranke, ki so na vladi, da so torej vsi tisti, ki si želijo vstopa Makedonije v EU. In zato sama podpiram odlog, kajti še vedno upam, da bo potem možno narediti korak naprej. Kot naslednja stvar, težave v tej državi so velike in težave so se še povečale. Vem, da ko je leta 2005 Makedonija dobila status kandidatke, si ga je zaslužila, sicer ga ne bi dobila. Ampak da pa mora čakati do danes na začetek pogajanj, pa je nekaj absurdnega gre pa samo za eno samcato stvar in sicer za ime. Medtem pa se je v tej državi nakopičilo veliko več problemov, kot jih je bilo leta 2005. Vzrok za to pa je dejstvo, da prihaja do stalne negotovosti, kako bo šlo naprej. In tudi nacionalizem se v soseščini povečuje. Nisem mnenja, da bi morali okriviti sedanjo vlado, češ, da je sedaj spodbujala nacionalizem um, in da sedaj postavljajo na pomembna mesta ljudi za ne vem kakšnimi makedonskimi koreninami. Moram reči, da se s tem ne strinjam, ampak moram reči, da s tem na nek način tudi dražijo sosedne države. To je res, ampak s tem se ustvarja začarani krok. Zato mislim, da je to treba presekati, začeti s pogajanji in ob strani obravnavati še vprašanje imena. Preden bo Makedonija vstopila, bo še veliko vode preteklo na Balkanu, ampak možnosti me pa treba dati, kajti če bodo imeli to možnost, se bodo ukvarjali z evropskim pravnim redom in bodo pozabili na te neumne nacionalizme, ki se pa sedaj dogajajo. Tako je treba gledati na to. In moram reči, je še kdo iz Grčije tukaj, še kak kolega? Nekateri ste še tukaj, ampak kako pa naj se ti ljudje za božjo voljo poimenujejo? Se niso padli z neba, to so makedonci če so sedaj to isti Makedonci kot Makedonci v Grčiji ali pa Makedonci kje drugje, to pa ni nič hudega. Jaz se ne morem sedaj imenovati nekdanja jugoslovanka. Človek pač mora imeti ime. Vsaj pridevnik makedonski bi morali dopustiti. Morda se lahko poišče ime, ampak tako je povedal kolega John prej, to se že zdavne uporablja. Ampak dejstvo je, da moramo to še dodelati. Jaz mislim, da ne moremo nikomor odrekati njegove mm, identitete. Mislim, da te identitete ne moremo odrekati makedoncem v Grči, pa tudi tistim makedoncem, ne, ki živijo v sosednji državi. Zato se mi zdi, da bi morali pokazati malo več krščanske ljubezni do sosedov. In Makedonija bi se ne znašla v tako hudi situaciji, namreč medetnični problemi so nastajali tudi ob robu in so se zaostrovali ob robu tega, kar se dogaja. Nekaterim je za ime vseeno, drugim pač ne. In zato moj poziv, vem, da nekaterih sedaj ni več tu, pa še tisti, ki so tu, menijo, da nimamo prav, ampak moram reči, da samo Grki in Bolgari se tako razburjajo ob tem vprašanju, ki ga mi pravzaprav sploh ne razumemo. Tukaj se mora nekaj skrivati v ozadju. Mislim, da imate kakšne skrivne načrte, s katerimi pa ne želim nič imeti opraviti. Če se bomo pogovarjali o vsebini, potem bomo dosegli napredek. Hvala. Gospa Ibrisagič in predsedoval bo spet predsednik. Mikrofon, prosim. Še vedno, še vedno se niste zapomnili mojega imena, ampak moram reči, da je bilo tokrat bolje kot pred dvema dnevoma. Še par let imate. <laughs> Uh, yeah, it's easier. Uh, who's some health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 proti temu, da bi odložili resolucijo. Ti kolegi prihajajo bodi si iz Bolgarije ali Grčije. Večina grških kolegov je dejala, da ni krivda Grčije, da Makedonija ni postala članica Evropske unije. No, dragi kolegi, nihče tu ne trdi, da bi Makedonija avtomatično postala članica EU, če ji tega ne bi preprečevala Grčija, bi pa morda Makedonija vsaj začela pogajanja, če ji Grčija tega ne bi preprečevala. In to je ogromna razlika. Razlika med začetkom pogajanj in članstvom v EU je v desetletjih pogajanj. Sama prihajam iz Švedske. Švedska se je pogajala več kot pet let, da je postala članica EU in morda lahko primerjate um, gospodarsko, um, demokratsko ozadje Švedske, ki dve stoletni imela vojne. Primerjate to situacijo na Balkanu. Pa še država, kot je Švedska, je potrebovala pet let. Predstavljate si torej, kako dolgo bo trajalo, da Makedonija zaključi svoja pogajanja. Res je, da tako kot vse druge države na Balkanu mora tudi Makedonija še veliko postoriti, ampak najboljši način, da se začnejo izvajati te reforme, je, da se začnejo pogajanja. In to je bil argument, ki smo ga uporabili, ko smo želeli, da bi tudi Črnagora in Bosna začeli pogajanja. Tudi ko smo rekli za Srbijo, pa tudi za Makedonijo, da potrebujeta datum za to, da se začnejo pogajanja. Namreč takoj, ko so se pogajanja začela, smo v preteklosti vedno imeli vse vzvode v rokah za to, da so se reforme začele izpeljevati. Vse to, kar danes kritiziramo, vse to bi se dalo popraviti. Če grem naprej in se ponovno obrnem na grške kolege. Georgius, praviš, da danes ni samo Grčija, pač pa tudi Bolgarija tista, ki ima težave z Makedonijo. Strinjam se z Doris. Leta 2005, pred daljnimi leti, ko smo podelili status Makedonije, bila Grčija edina, ki je nasprotovala. Rekli smo, da če ne bodo nadaljevali s procesom reform in to velja za vse države na Balkanu, torej če ne bodo šle reforme naprej, se bodo politične napetosti samo še stopnjevale in videli bomo, da se bodo problemi na Balkanu samo še poslabševali. To smo videli tudi v primeru drugih držav. Zato smo tudi želeli, da se Srbija začne pogajati. Kajti edini način, da se lotimo in da opravimo z nacionalizmom, je ta. Dejstvo, da zdaj ni Grčija edina, pač pa tudi Bolgarija, nič novega. Pred mnogimi leti, ko je Grčija dala veto na vstop Makedonije v NATO, se je zgodilo podobno. Če bomo še naprej čakali Ne bosta le Bolgarija in Grčija, pač pa vse več držav, kajti nacionalizem se bo povečal, povečale se bodo frustracije in reforme, ki si jih želimo, se enostavno ne bodo izvedle. Zato, dragi prijatelji, podobno kot pri drugih državah na Balkanu, če želimo spremembe, če želimo stabilnost, če želimo, da demokracija zmaga, potem moramo preiti v naslednjo fazo. Vsaka država mora iti naprej in narediti napredek. Makedonija že zelo nepotrpežljivo čaka in čaka že dolgo let, mi pa jih ne moremo prisiliti naj čakajo še naprej. Zato bi morali tudi Makedoniji dopustiti, da napreduje čim prej. Čestitam kolego Havitu za izvrstno besedilo in tudi za njegovo dobro voljo, zato da poišče kompromise, s katerimi bi vsi lahko živeli in s katerimi tudi, bi tudi država naredila korak naprej. Hvala. Mikrofon, prosim. Uh, thank you very much, uh, Mr. Chairman. Hvala gospod predsednik, ta odbor bo v naslednjih nekaj tednih proučil nastalo situacijo. Želim pa povedati, da ocene in osnutek poročila v veliki meri odražajo oceno iz eh, lanskega poročila Komisije o napredku. To velja tudi za mnoge predloge sprememb, ki smo slišali danes. Ko smo oktobra lani izdali poročilo, so pri zaključkih rekli, da je dialog na visoki ravni služil kot pomemben katalizator reform. Prav tako smo osvetlili vrsto izzivov in pomakljivosti v našem poročilu napredku, vendar pa menimo, da je najboljši način, da se lotimo teh izzivov prav v pogajanjih. V času poročila o napredku smo rekli tudi, da je nujno dvigniti oziroma narediti korak naprej zato, da se opravijo reforme in zato, da se izognemo tveganju, da bi šle reforme v obratna smer. Skrbi nas položaj in tudi mi čudimo frustracije zato, ker v sedajni politični krizi ni napredka, ta kriza se vleče zdaj že predolgo. Komisija skupaj z mednarodnimi partnerji, ključno ZDA, e je dala kar nekaj izjav v preteklih tednih in pozivala obe stranki, naj poiščete rešitve v interesu obeh držav. Prav tako je pozivala k spoštovanju ustanove parlamenta in demokratičnih vrednot, na katerih temelji. Vprašanje, kot je dejal uh, gospod Howitt, podpira tudi predlog gospoda Ivanova in sicer, da se ustanovi posebna mm, preiskovalna skupina. Uh, Mislim, da je pomembno, da se ugotovi, kaj se je dogajalo 24. decembra in da se izda priporočila, da bi se izognili takim dogodkom v prihodnje. Seveda skupaj z nekaj drugimi pobudami, o katerim je bilo že govora. Komisar Füle je v rednem stiku za strankami, obiskal je Skopje januarja in kot so nekateri omenili, je tudi generalni direktor Senino bil tam večkrat. Svoj obisk prejšnji teden je odložil. In sicer je bilo to predvideno na ravni dialoga na visoki ravni. Zdelo se nam je, da časovnica ni prava. Želeli smo si, da je treba voditeljem dati še več časa, da ne bi podvajali prizadeven. Dialog na visoki ravni se je nekako nadaljeval, kar nekaj tehničnih sestankov poteka. Tudi pripravljalna dela se nadaljujejo. Seveda, sedanja politična kriga, kriza vse skupaj še zaostruje, glede na to, da obstajajo elementi, o katerih bi spomladi radi poročali in vrsta dogodkov, o katerih bi radi poročali. Mi bomo nadaljevali s pripravljalnim delom in tako kot vi bomo tudi mi v prihodnih nekaj dnevih in tednih proučili situacijo. Hvala lepa. I have to bring you. Čestitke Janosa Kasolidisa, s katerim sem pravkar govoril. Postal je zonani minister, vse pozdravlja, prišel bo na prvi svet ministrov in oglesil se bo tudi pri nas. Namreč zdelo se mu je prav, da ko nekdo prevzame tako nalogo in to v zelo, zelo zahtevni situaciji, je prav, da se nam oglasi. Še kratka pripomba, preden dobi ponovno besedo kolega Hawit. Namreč, gospod Hawit, zelo me zanima vprašanje bojkota. Zdi se mi, da je bilo govora tudi o tem, bojkotirati parlament se mi ne zdi prava pot. To ni prava pot izražanja mnenja in mislim, da to škodi celotni državi. Vedeti moramo, da je nekaj takega bilo preizkušeno že v Albaniji. Mislim pa, da si ne smemo privoščiti še odlašanja. Na ta način je možno blokirati eh, vlado, da se potem dejansko odide na volišča. To je način in bojkot je pravzaprav na nek način znak kritiziranja. V Albaniji, če se spomnimo, vidimo, kaj se je dogajalo. Dodatni element pri tem pa so tudi visoko politična vprašanja ali pa dosti krat gre tudi za etnična vprašanja makedonske stranke in albanske stranke recimo. Ta diferencijacija, ta razhajanje med njimi me zanimajo. Namreč, ko govorimo o bojkotu, gre za zelo močno etniko. Mislim, da se moramo zavedati tega razkola. Vprašanje, ki zadeva ime, moram reči, da me to začenja počasi dolgočasiti. Dolgočasi me to po obeh plateh, po grški plati, pa tudi po drugi plati. Namreč, če si želimo soglasja sosedne države, In če gre dejansko za težave pri imenu, potem recimo Doris Pak je omenila podobne stvari. In da nekateri poskušajo sedaj pridobiti identiteto, ki je prej ni bilo, se mi zdi Mm, da gre v bistvu za neko prekarno situacijo. Strinjam se s tem, da ne gre za mednarodno vprašanje, pač pa za dvostransko vprašanje. Dvostransko vprašanje, ki je dejansko vključilo tudi Združene narode. Ampak gre za dvostransko vprašanje. Kaj pa stabilnost celotne regije? ali ne bi morala tudi Evropska unija odigrati močnejšo vlogo, izvajati pritisk, ne samo Združeni narod, tudi Evropska unija. To je treba kritično proučiti in sam mm, bom dejansko to proučil. Mislim pa, da je nujno povedati to, da tako naprej dalje ne gre in da je potrebno na obe strani bolj pritisniti, tako na ravni sveta kot tudi v okviru pogajalskih mehanizmov komisije se je treba tega vprašanja lotiti veliko bolj intenzivno in sicer v obeh državah. Dejstvo je, da ne more biti odvisna prihodnost Evropske unije od ene same države. Tega enostavno ne razumem. Moram reči, da tudi na strani Skopja niso bili ravno inteligentni v preteklosti in zato um, moramo nekako razumeti, da začenja zmanjkovati potrpljenja. Da pa je lahko od tega odvisna prihodnost celotnega naroda, tega tudi ne razumem. Ime je zelo dolgo, zato smo včasih tudi iz um, lenobe politikov uporabljali okrajšavo za Makedonijo. Nekateri so morda upali, da bodo zaradi časovnega dejavnika na koncu zmagali, ampak to se ni zgodilo. Sedaj pa besedo dajem poročevalcu, ki ima še par pripomp in potem zaključek. Well, first of all, Najprej želim reči, da se včasih počutim zelo ponosnega, da sem poslanec v Evropskem parlamentu. Pravičujem. Imate neposredno vprašanje. Lepo prosim, ne odpirajte grške debate. Ne, v odgovoru ne bom. Poskusil bom biti kratek in odgovoriti na vsa vprašanja, ki so mi bila neposredno zastavljena. Prvič, gospod predsednik kolegi, želim ponoviti nekaj, kar sem že večkrat povedal v tej dvorani in sicer strateški cilj Grčije je, da bi v naši družini imeli vse njene sosede. To mora biti vsakomor jasno. Nič nam ne koristi, da imamo na zemljevidu Evropske unije na Balkanu črno luknjo. Ne želimo kogarkoli izključevati, še zlasti ne te države, naše sosede iz Evropske unije, vendar pa imamo probleme. Glede vprašanja moja kolegica Doris Pak, kako naj se ti ljudje imenujejo? Morda ste slišali, kaj je povedal gospod Kacin. Zgodovinsko in slovnično pravilno bi bilo. Uh, uh, uh, to bi lahko bili slovanski Makedonci, nekatere države bi morale biti enako občutljive tudi za Turčijo, ki na pogajanja čaka že 30 let, pa vemo, da nasprotujejo velike države Evropske unije v povezavi tudi s prostim pretokom ljudi. Potem vprašanje statusa države kandidatke. Tu potrebujete soglasje in Grčija je dala svoj pozitiven glas zato, da bi naša soseda lahko dobila status države kandidatke. In to v upanju, da bo ta dobra volja, da bo ta gesta dobre volje spremenila odnos naših sosedov, da bodo bolj produktivni v pogajanjih. Zgodilo se je ravno nasprotno. Z njihove strani smo dobili še bolj togo držo. Zato se človek vpraša, zakaj pa bi mi nenehno spreminjali svoje stališče. In ne nazadnje. Še moja zadnja pripomba. Značaj tega vprašanja, kolegi ko imamo opravka z resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov. Kako rečete takemu vprašanju? Dvostransko ali mednarodno? Imamo celo vrsto resolucij Varnostnega sveta Združenih narodov. Kolikor poznam mednarodno pravo, gre za mednarodno vprašanje par excellence. In še zadnja pripomba, nisem dobil odgovora, Grčija, Albanija in Bolgarija. Edini je verjetno gospod Grujevski, ki je najbolj pameten. Glede tega nisem dobil odgovora. Naj omenim samo eno stvar. Pogajanja s Turčijo naj bi se začela leta 2005 oziroma o tem je bilo govor od leta 2005. Kolega Havit. Ne bom spremenil tega, kar sem že prej hotel povedati ne bomo ponovno odpirali razprave o grškem vprašanju. Dopustil sem besedo samo zato, ker je šlo za neposredno vprašanje. Pa saj meni tudi gre za to. Gospa Pak je spraševala, ali smo Grki še prisotni. Ne gre samo za kolega Komocakisa.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 tako kot se je, ampak eh, potekala je že kako uro in pol in kot rečeno, včasih sem ponosen, da sem poslanec v Evropskem parlamentu in danes je tak dan. Vsakdo, ki je spremljal to razpravo, je videl veliko stopno enotnosti in soglasja med veliko večino ljudi, ne glede na diapazon tega političnega spektra. Mislim, da lahko rečemo, da smo to danes videli. Čestitam vsem kolegom, ki so danes pregovorili. Kolega Kirilov, vem, da imate zelo močne izkušnje in stališča, ampak kljub temu so bili prispevki kolegov zelo odgovorni. Gospod Kukan, vi moram reči, da ste strokovnjak za to državo in strinjam se z vsako vašo besedo in hvala tudi za vaše tesne človeške odnose, pa tudi vsi poročevalci v Cenci. Gospod Kacin je moral oditi, ampak tudi z gospod Nikolaj sem govoril in um, zelo tesno sva sodelovala. Naša enotnost v tej razpravi, moč našega argumenta in to, da več ljudi predstavi svoje stališče, dejansko pošilja močan signal državi in ljudem v tej državi o tem, kakšno je naše stališče, stališče Evropskega parlamenta. Predsednik Brok, zelo pozorno sem prebral vaše pripombe ta mesec, razumem vašo frustracijo, ki ste jo omenili danes, pa tudi na plenarnem zasedanju, takrat, ko se je moje poročilo obravnavalo lani. Ta frustracija je tudi moja, hvaležen sem, da to izražate kot predsednik odbora. Mislim, da to pošilja določeno sporočilo že samo po sebi. Dejal bi vam, da po mojem mnenju ta bojkot ni rezultat etničnega vprašanja, gre za spor med dvema etnično-makedonskima političnima strankama, pa zaradi tega ta spor ni nič manj resen. In eh, želel sem se vam zahvaliti za vašo osebno pozornost, ki jo namenjate, kajti to pomaga meni kot poročevalcu in tudi temu parlamentu izraziti naše stališče. Kot pravite, tako kot Doris Pak, da moramo izvajati pritisk v tej situaciji, imate prav. In moj predlog, ki je bil sprejet za odlog, je ravno ta, da stopnjujemo. Um, pritisk. Gospa Džanako je že odšla. Ne gre za to, da kupujemo čas. Ne želimo si zamud. Jaz si ne želim zamud. Ne kupujemo si časa, ampak to je naš poskus, da bi bili aktivni, da bi izvajali pritisk in da bi dejansko prišlo do nekega napredka. Ampak, predsednik, to, kar pravim vam in preko vas, vsem članom, je ta, da bi države članice na ravni sveta tudi lahko pokazale več politične volje. In v vaših državah in v moji bi to sporočilo moralo biti slišano, kajti zdi se mi, da smo dali nekatere obljube, ki jih moramo držati kot Evropska unija in mislim, da bo svet eh, bolj pozorno prisluhnil, kakšno je stališče parlamenta v prihodnje. Zdaj pa še kar zadeva posamezne pripombe. Gospod Tenok, pomagajte mi, morda nisem bil dovolj jasen. Amandmaje gospoda Stojanova smatram, kot da so izven mainstreama, tako da če tu nisem bil dovolj jasen, bi želel to pojasniti. Potem, to, kar ste povedali in tudi kolega Poselt, In to je že del razprave z gospodom Kukanom. Namreč pri sprejemanju te odločitve o odlogu ne želimo, da se to odločitev napačno razume. Gospod Kukan in tudi jaz sva govorila o tem, da bi imeli neko skupno izjavo, ki bi jo podpisal poročevalec in poročevalci v senci. S tem se strinjam in pozivam vse predstavnike političnih skupin, ki poslušajo to razpravo. Do jutri ob štirih predlagam, da dosežemo dogovor o tej izjavi. Mislim, da je to možno in s tem se izognemo tudi vsem namiram, da bi napačno tolmačili naše namene. Ni nujno, da je to enostranska izjava. Sam sem povedal, da sem proti bojkotu, vedoč, da je to možno zlorabiti, če se seveda moje besede citira izolirano. Mislim, da morajo vsi vedeti, da je odgovornost za razrešitev te krize na plečih vseh. Ne strinjamo se z bojkotom in odgovornost vseh je, da se ta problem razreši. Gospod Komocakis in drugi. Včasih v tem parlamentu ne slišim prispevkov, ki jih slišim, ko sem sam v dotični državi ali sosednjih državah. Vem, da ni enostavno razrešiti vprašanja imena, ampak dosežen je bil ogromen napredek. Poglejte, tudi bolgarski premije v Skopju. Kaj takega se še pred časom ne bi zgodilo in naša naloga je, da spodbujamo take stike, ne pa da to um, oviramo. In zato bi kolegom v odboru rad povedal gospodu Prankoviču, se zahvaljujem za njegov prispevek. Zdi se mi, da je bil njegov prispevek zelo um, razumen, koristen za vse nas. Hvala. Torej, za zapisnik naj povem, da dialog na visoki ravni ni nadomestek za eh, pogajanja, čeprav je občutek morda drugačen. Sam bi dejal, da gre za ključ, s katerim se lahko odklene proces, da se lahko začnejo tudi pogajanja o pridružitvi. Gospa Ibris Agič. Ne vem, če sem zdaj kaj bolje izgovoril vaše ime kot gospod Brok. Vsaj na tem področju mislim, da sem boljši od našega slavnega predsednika. Ampak kolegica ima prav, mi se borimo z ultranacionalizmom v tej regiji in v Evropi. In to, kar se dogaja, v državi, za katero sem poročevalec, je to, da se z nadaljnimi zamudami ultranacionalizem vse bolj krepi. V tej luči ima kolegica prav. Naj zaključim, gospod predsednik, s tem, da povem to, kar sem povedal v državi že pred tednom. Mislim, da ta razprava pošilja zelo močan signal, da smo za državo in za njeno evropsko prihodnost. Vendar pa ne moremo biti bolj za, kot so za lahko prebivalci te države, državljani te države. In to je njihov izziv na tej ključni točki v zgodovini in to je izziv, ki jim ga danes prepuščamo. Hvala. Mislim, da se strinjamo, da bomo odložili glasovanje, ampak samo za eno zasedanje tega odbora. Če se izkaže, da gre za nesodelovanje samo ene stranke, potem bomo ravnali drugače. Mislim, da nesodelovanje ene stranke ne more biti razlog. Zato prelagam za eno zasedanje tega odbora odločenje in glasovanje, naslednjič pa bomo glasovali. Se vsi strinjamo s tem? Dobro. Potem dajem kolegu še besedo, da pojasni svoje stališče. Izvolite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 da preložimo glasovanje. Ne vem, če bo to sedaj kaj vplivalo na kaj, ampak GUE ne podpira več vašega predloga o preložitvi glasovanja. Eh, Dobro, potem GUE pač ne podpira tega, kar smo pravkar sklenili. Eh, S tem prehajamo na točko sedem dnevnega reda pravice žensk v balkanskih državah pristopnicah. Das ist äh, unsere Berichter Naša pripravljavka mnenja je gospa Boskot. Hvala lepa. Kolegica Boskot ni mogla priti, mi je pa pripravljavka mnenja predstavila nekaj smernic, bom to prebrala. Vprašanje človekovih pravic mora biti uvrščeno v pogajanjah z državami kandidatkami z Zahodnega Balkana. To mora biti središče pogajanja, ne pa samo del par odstavkov. Napredek pri pravicah žensk mora biti analiziran in v celoti poročan. To mora biti prioriteta tudi v poročilih o napredku. Financiranje se mora ustrezno povečati tudi za projekte, ki spodbujajo pravice žensk v tej regiji. Ključni so naslednji dejavniki. Odrežba žensk na trgu dela, poštena zastopanost žensk v politiki ter spodbujanjem ženskega podjetništva. Prav tako morajo ženske prevzeti bolj aktivno vlogo v družbi. Tudi same se morajo bolj aktivno zauzeti za to. Potem boj proti nasilju v družinah, prostitucija, trgovina z ženskami. To so zelo pomembna področja in več podatkov potrebujemo za to, da se lotimo teh problemov. Prav tako potrebujemo tudi rehabilitacijo za žrtve nasilja v tej regiji. Pozdravljamo predloge sprememb, pravi poročevalka, oziroma jaz v njenem, v njenem imenu. Hvala lepa vsem kolegom za predloge sprememb. Izpostavljeni so nekateri ključni elementi. Nekatere elemente bomo poskušali dati v kompromise, naprimer glede pravic na trgu dela, potem eh, zastopanost žensko politiki, potem trgovina z ljudmi ter pa nasilje na podlagi spola. Se že veselimo sodelovanja s kolegi. Hvala lepa. Lahko samo podprem gospod Gomez. Poročilo je v redu. Tudi predlogi spremem so bili včasih podvojeni, potrojeni, zato me veseli, da poročevalka skuša delati kompromise. V duhu pogajanj med državami je pomembna tudi tema žensk in pravit žensk, njihovo sodelovanje v družbi, sodelovanje, poklicno sodelovanje, ki mora imeti večjo vlogo. Torej, ženske morajo imeti večjo vlogo, vsaj večjo kot zdaj. Moram reči, da sem pa skeptična, ko piše, to mora biti prioriteta v poročilu o napredku. To se mi zdi, da je pretirano določeno vlogo pa mora imeti. Poleg tega sodelovanje in zastopanost žensk v civilni družbi in v političnih telesih je potrebno okrepiti. To se mi zdi, da je lahko vedno znova. Poudarjamo, tudi v naših državah imamo isti problem, ampak mislim, da če ne bomo tega že v kali spreminjali, bo kasneje še teže. In pri deveti točki je govora o rehabilitaciji drž, žrtev na Balkanu. Tu je še vedno veliko težav, v mislih imam Bosno in Hercegovino. Namreč vedno znova je potrebno poskrbeti za pravico in pravičnost in komisija lahko tudi prispeva, da se tukaj vse akterje vključi. To, da ženske nimajo dostopa do izobraževanja, moram reči, da je to nesmiselno. Ženske imajo enakopraven dostop do izobraževanja. Tisto, kjer se potem ustavi, pa je dostop do poklica in poklicnih izkušenj. Hvala. Kolegica Lunaček. Hvala tudi z moje strani. Hvala lepa, poročevalki. Splošno mislim, da se vsi strinjamo glede teh vprašanj. Tudi Ana Komaš in pa Doris Pak sta to izpostavili. Naj pa omenim še par predlogov sprememb, ki smo jih vložili. Mislim, da tudi druge skupine. Že prej je bilo omenjeno, da vprašanje žrtev vojnih zločinov, posilstva in podobno mora biti bolj izpostavljeno v poročilu. Prav tako sem vložila predlog spremembe, ki se osredotoča na uveljavljanje kvot. To mislim, da bi lahko bilo koristno že skozi pa z Črne gore imamo nekaj pozitivnih zgledov, zato sedaj želimo povečati udeleženost žensk v politiki na vseh ravnih. Prav tako imamo še en amatba glede enakopravnosti spolov. To je povezano tudi z nediskriminacijo na podlagi spola ter pa boj proti sovraštvu do tujcev v celotni regiji. Upam, da bo to sprejeto strani vseh. In potem še nekaj na splošno. Mislim, da je pomembno, da odbor za zvonanje zadeve poda svoj prispevek, ampak mislim na vsak način, da ni o kakšnih večjih razhajanj med seboj, morda pri kakšnih podrobnostih, ampak na splošno pa se strinjamo in mislim, da bomo prišli do dobrega mnenja s kompromisi, kjer se bomo strinjali vsi in upam, da bo tudi z odborom v, za ženske šlo vse v redu. Mislim, očitno se vse tri gospe, gospa Pak, eh, Lunaček um, in Komes, strinjajo z vsem tem in ko se vsi strinjajo, sedaj že kar postajam živčen. Morda bo sedaj um, naslednji kolega še razčistil situa situacijo, morda imamo tudi na Zahodnem Balkanu še dodatne možnosti. Hvala. No, očitno ste ponestavili to zadevo prej bil problem v tem, da nam sami niso ravno olajšali zadev. Tukaj se pogovarjamo in pogovarjamo se vsi, velike skupine, tudi manjše skupine, tudi to je treba upoštevati. Sedaj se ne želim vrniti na prejšnje vprašanje, sedaj želim govoriti o sebini tega trenutnega sporočila. Naša skupina se strinja s tem poročilom. To je bistveno poročilo za države iz Zahodnega Balkana, ki so kandidatke za pristop v Evropsko unijo. Radi pa omenil par stvari. Glede, te države, ki so kandidatke, lahko spremejo pozitivne ukrepe, lahko spremejo dobre zakone. Ampak včasih je po, potem problem v uveljavljanju teh zakonov. Takšne težave pogosto um, vidimo v teh državah. V procesu pristopanja k EU seveda moramo poštevati tudi vprašanje ženski pa enakopravnosti spolov. To je ključno. Pa še nekaj za konec v poročilu je omenjenih več tem. Tudi gospa Cornelisen je omenila to, da moramo govoriti o nekaterih vprašanjih, ki so bolj dolgoročne narave. Naprimer, prostitucija ali pa spolna zloraba žensk, to je samo ena oblika organiziranega kriminala. Nažalost se je kriminal zelo razširil v tej regiji nasplošno. Ko pripravljamo takšna poročila, moramo vedeti, da se seveda želimo boriti proti organiziranemu kriminalu in da je to del širšega problema. Hvala lepa, gospod predsednik, za besedo. Hvala, gospod Čuntis. Kar zelo sem je, da nam, boste, da nam pri tem vprašanju ne boste v pomoč. Ampak se imate pravico do tega. Uh, Še enkrat k prvemu vprašanju. Vi ste dobili besedo in to pred skupinami, ki so večje od vaše. In, in govorili ste o istih temah tako dolgo kot poročevalec, tako da prosim, da ne uh, postavljate tukaj trditev, da vaša skupina ni pomembna. Hvala lepa. V Afetu bomo glasovali 4. marca. 16 dni prej v prestojnem odboru in glasovanje na plenarnem zasedanju aprila. Teda pa je na, v, na vrsti osma točka, sporazum EU-Kitajska, besedo dobi Charles Tenok. Uh, Hvala lepa, predsednik. Prej ste povedali, da je gospod Kasulidi postal zunanji minister Cipra. Glejte, koliko sem sam izračunal. Pet zunanjih ministrov od 27 držav članic Eh, je bivših poslancev parlamenta. To je kar veliko v Španiji, na Portugalskem, Finska, Belgija in Cipr. Samo trije so nekdani zraven ministri. Tudi gospod Kukan je med nami, kot vidite. In ti zraven ministri so sedaj poslanci. No, nekaj zanimivih eh, številk, če imate kakšne podobne, kar povejte. No, ampak sedaj pa imam tukaj zelo tehničen predlog. Zelo na hitro sem se moral vsega naučiti glede trgovinskih pogajanj sedaj sem analiziral to situacijo po pristopu Bolgarije in Romunije v EU in Ljudska republika Kitajska je upravičena do nadomestil strani EU za to, da se nadomesti to, da je Kitajska nekaj izgubila zaradi pristopa obeh držav k carinski uniji. Zato sedaj nima več takšnih tarifnih postavk s Kitajsko kot prej. Kitajska je nekaj teoretično izgubila, ima slabši dostop do teh dveh trgov, zato je sedaj to treba nadomestiti in kompenzirati. Komisija bo opravila nekaj popravkov in to je v skladu z nekimi razumnimi številkami, se mi zdi. Se naj ne bi vsega predstavil, ampak lahko ste pa prepričani, da sem proučil to vprašanje in z lahkim srcem potrdim, da podpiramo v odboru za zvonanje zadeve to, da pozovemo odbor za mednarodno trgovino, kar je pristojni odbor parlamenta, k temu, da parlament v celoti podpre ta predlog, kar je sedaj zahtevano po Lizbonski pogodbi. To sedaj lahko potrdimo in je lahko ratificirano. Toliko za enkrat mislim, da ne bo potrebna kakšna razprava na dolgo in široko, predsednik. Hvala. Delište. Hvala lepa za to, da ste bili kratki in jedrnati. Ja, eh, takšne kalkulacije so zelo koristne. Ravno kar se mi je posvetlo, da je pet nekdanjih premijev, tudi članov tega odbora, enako Peterle in še eden. Ehm, lahko bi izračunali tudi, koliko ministrov in koliko komisarjev se sedaj nahaja v Evropskem parlamentu. Prav gotovo bi ta izračun bil zanimiv. Želim povedati lepo zgodbico. Ehm, to je bil se zgodilo pred leti, ko smo še imeli skupščino v Evropski uniji. In ehm, nemški predsedujoči je takrat rekel, da Evropska unija ni sposobna nadzirati države članice, ko gre za zunanje in varnostne zadeve. In uh, Jacques Sonter je uh, takrat rekel, da je to res, ja, razen pet eh, premijev in pa pet nekdanjih zunanjih ministrov, tega nišče ni sposoben. In to je pogosto nekaj, kar v uh, javnosti sploh ni znano, kdo vse tukaj sedi in kakšno delo opravlja. Uh, morda bi morali to večkrat podariti. Gospod Kukan je naslednji. E Hvala lepa, omenu EPP. Pročevalcu Senci bi rad spregovoril. Danes gospod ni, mora, ni mogel priti sem in njegovo sporočilo zelo enostavno kratko in jasno. Najprej hvala lepa poročevalcu Tenoku za to mnenje. EPP pozdravlja podpis sporazuma med EU in Kitajsko, saj bo to upravičeno uvedlo prilagoditev tarifnih postavk, kar je nadomestilo za pristop Romunije in Bolgarije v EU. Evropska ljudska stranka meni, da je to nujen tehnični korak za Romunijo in Bolgarijo in za EU v celoti in pa naše odnose s Kitajsko. Prav tako tudi menimo, da je prav, da EU podpira multilateralna trgovinska pravila ter spoštujemo mednarodne zaveze na ravni svetovne trgovinske organizacije. EBP zato podpira to, kar predlaga gospod Tenok, da parlament da soglasje, zato menimo, da to mnenje lahko posredujemo pristojnemu odboru. Hvala. We have found three more prime ministers who are... Hvala. Še gospod Verhofstadt, Džemek in pa Zahan, tudi to so nekdani predsedniki držav v našem Evropskem parlamentu. Šest vsega skupaj in Evropskem parlamentu. Hvala lepa. Bi še kdo kaj dodal podrazno? Očitno ne. Prav, se vidimo. Adijo. Lep večer. vsem veliko sreče. Grilo in Berlusconi bosta očitno dobila večino v senatu v Italiji. Vse tako se zdi trenutno. Vse tako se zdi trenutno, ni sicer še zanesljivo.